Um, Kolegice in kolegi, pozdravljeni, dobro jutro. Začenjamo z pomembno točko. Koordinatorji odbora Libe so jo vrstili na dnevni red. Gre za nadaljne ukrepe po resoluciji Evropskega parlamenta iz julija 2018 o smernicah za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči. študija, ki je bila izvedena, je res zelo podrobna. Vesel sem, da smo to dobili. To pomeni, da se lahko opremo na to, ko bomo govorili o tej direktivi. Komisija zaenkrat pravi, da ne namerava pripraviti smernic, ampak 18. marca smo organizirali dogodek z odborom za človekove pravice in nevladnimi organizacijami. To so bile nevladne organizacije, ki izvajajo misije iskanja in reševanja v sredozemlju in vsi smo videli, da v nekaterih državah članicah sprožajo sodne postopke proti posameznikom in zasegajo ladje, ampak Jasno je tudi, da se ti ukrepi uporabljajo politično ali vsaj kot metoda za odvračanje. Tukaj govorimo o direktivi, o olajšanju delovanja, zdaj pa mislim, da je res čas, da dosežemo napredek kot odbor Prejšnji teden smo slišali, da se bo operacija Sofija nadaljevala brez sredstev, brez plovil. To pomeni, da ne bo več eh, dejavnosti iskanja in reševanja, oziroma sredstev za te dejavnosti. Vprašanje je torej, kdo bo potem izvajal dejavnosti iskanja in reševanja na mesto tistih, ki so to opravljali v okviru operacije Sofija. To so resna vprašanja. Želel sem poskrbeti, da ne bi zaključili mandata, ne da bi se ukvarjali s to temo. Zato izmenjavo mnen danes smo povabili predstavnico nevladne organizacije, ki zagotavlja človekoljubno pomoč migrantom in beguncem na zunanjih mejah EU. Prisluhnili bomo Mileni Zajovič, ona je predsednica nevladne organizacije Are You Serious? Ta organizacija zagotavlja pomoč beguncem in prosilcem za azil na Hrvaškem. Mislim, da bomo najprej prisluhnili tudi Evropski agenciji za mejno in obaljno stražo, prisluhnili pa bomo tudi komisiji v zvezi s to direktivo. Govorili bomo tudi o smernicah za države članice v zvezi s to direktivo. Vsi bodo torej dobili besedo. Najprej bomo videli, kakšno je stanje pri direktivi, to je neposredno vprašanje za komisijo. Michael Schotter bo odgovoril na to vprašanje. Torej, kaj se dogaja in zakaj se nič ne dogaja? Uh, um, Hvala lepa, Claude. Spoštovana poslanka, poslanke in poslanci. V Evropi poskušamo imeti skupni pristop. Evropska unija zagotavlja zaščito in pomoč številnim ljudem. Rešili smo več tisoč življenj na morju, izboljšamo pa tudi pogoje za življenje. Poskušamo tudi preprečiti nezakonite migracije, borimo se proti tihotapcem z ljudmi in njihovim omrežjem. To delo se mora nadaljevati, kajti zadeve so še vedno volatilne. Tihotapci vedno iščejo nove priložnosti. Tihotapljenje migrantov je kaznivo dejanje z nizkim tveganjem in visokimi dobički. To omogoča delo organiziranim skupinam kriminala. Leta 2018 je Center za preiskovanje migracij pri Europolu odigral pomembno vlogo pri več kot 100 primerih tihotapljanja ljudi z visokim profilom. To sem želel omeniti, zato ker eh, moramo najprej razpravo, ki jo imamo danes, umestiti v pravi kontekst. Najprej pa želim povedati, da ne sme biti kriminalizacije humanitarne pomoči. To je stališče komisije. Zakonodaja EU pri pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju ne omogoča državam članicam, da bi kriminalizirale humanitarno pomoč. To ni namen zakonodaje. Zakonodaja državam članicam zagotavlja sredstva, s katerimi naj ne bi uvajali teh sankcij. Seveda komisija razume pomisleke na tem področju in zavedamo se, da Se Evropski parlament zelo zanima za to vprašanje. Komisija se zaveda, da obstajajo tveganja za kriminalizacijo humanitarne pomoči, zato smo leta 2017 opravili oceno direktive o pomoči pri nedovoljenem vstopu, ampak po mnenju in analizi komisije na osnovi tega ni mogoče trditi, da gre za kriminalizacijo humanitarne pomoči na neki redni ravni. Ugotovili smo celo, da ni trdnih dokazov za to in ni dokazov za to, da bi bile potrebne spremembe na zakonodajnem področju. Vendar Glede na to, da so pomisleki v zvezi z to domnevno kriminalizacijo tako visoki in glede na to, da je tema tako pomembna in glede na to, da se zadeve odvijajo tako, kot se, komisija še naprej ostaja zavezana temu, da bo sodelovala za civilno družbo in drugimi deležniki, zato da bi spodbujali dialog glede izvajanja te zakonodaje. Zato smo začeli s pogovori s predstavniki civilne družbe in Agencijo za temeljne pravice. Maja 2018 smo imeli namensko sejo v Bruslju z deležniki in agencijami. Prav tako pa smo imeli razprave z Eurojustom in nacionalnimi tuživci, tudi to je bilo lani. Naš namen je, da bi okrepili stike, to bo še letos, spomladi, oceniti želimo vplive in učinke na civilne akterje na tem področju, tudi s pomočjo specifičnih projektov, naprimer projekt Resoma, gre za sodelovanje med eh, razvitimi mrežami za raziskovanje migracij, ki jih financira komisija v okviru obzorja 2020 in drugimi. Želimo ohraniti dialog in izmenjavo informacij med deležniki glede razmer na terenu in to praktično v realnem času. Komisija bo podpirala močno, neodvisno in pluralistično civilno družbo v državah članicah. Komisija ima pristojnosti v okviru pogodb in v tem okviru bomo poskrbeli za spoštovanje temeljnih svoboščin in pravic v skladu z pravom EU. Prav tako bomo podpirali delo civilnih organizacij, ki si prizadevajo za to, da ščitijo temeljne pravice in svoboščine. Omeniti želim tudi, da je komisija zagotovila spremljevalne ukrepe, če je to mogoče. Zagotovili smo tudi specifične analize. Naprimer, sprožili smo postopek zaradi kršitve proti Mačarski na osnovi zakonodaje, ki je kriminalizirala dejavnosti za pomoč prosilcem za azil in pomoč tistim, ki želijo zaprositi mm, za azil. Hvala lepa, veselim se, za, veselim se izmenjave mnen in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa. Hvala, Michael. Komisija. Ali ste že prebrali našo študijo? Je kdo prebral to študijo? To sem želel izpostaviti. Govorili ste o dokaznem materialu, ki ga ima komisija. Govorimo o moči dokaznega materiala, in civilni družbi. Ali o čem govorimo? Kajti v razpravi se je pojavilo naslednje vprašanje. Gre za učinek odvračanja, ki nastane z preganjanjem posameznikov. To morda ni sistematičen problem, pa vendar. Študija temelji prav na tem, kaže, da mm, se ustvari učinek odvračanja, če se naprimer ena nevladna organizacija sooča s temi problemi ali če tudi agencije ne delujejo tako, kot bi morale. To vodi do strahu pri nevladnih organizacijah in to je tudi eh, eden od razlogov, zakaj si želimo smernice. To je moje vprašanje. Drugi bodo prav gotovo imeli druga vprašanja, ampak zanima me, ali komisija res pravi, da da obstaja nek dokazni material, oziroma da bi moral obstajati ta dokazni material. Nikoli ne boste dobili izčrpnega seznama ukrepov in da bi zato morali imeti smernice. Ne, gre za posamezne primere, ki potem delujejo odvračilno. Mislim, da smo se vsi že srečali s tem pojavom. To je samo moje vprašanje, potem pa bomo besedo dali tudi drugim. Birgit. Birgit? So apparently we have to hear all the speakers before we interrogate the commission. Najprej moramo dati besedo vsem govornikom, potem pa bomo prisluhnili uh, vprašanjem komisiji. fine. No, you want to do it the boring way, that's fine. Bro, pa naj bo po vaše. Zdaj bo dobila besedo Ana Kristina Žorž. Vi ste direktorica oddelka za operativne odzive pri Evropski agenciji za mejno in obaljno stražo. Izvolite. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Pozdravljeni tudi z moje strani. Najprej se vam želim zahvaliti za to, da ste Frontex in Evropsko obaljno ter mejno stražo povabili k razpravi pri tej pomembni zadevi. Frontex ima mandat in nacionalnim organom pomaga pri izvajanju direktive na različne načine. Uradniki Frontexa so običajno prvi, ki pomagajo žrtvam tihotapljenja. Med 2015 in 2019 smo pomagali rešiti več kot 310 tisoč življenj. Samo lani smo pomagali 37 tisoč migrantom. Skupaj z nacionalnimi partnerji in Europolom, Eurojustom in operacijo Sofija je agencija imela aktivno vlogo pri preprečevanju tih utapljanja. Borimo se proti kriminalcem, ki denar služijo s tem, da tvegajo življenja migrantov. Povdariti želim, da ni protislovja med tem, da sočustvujemo z žrtvami in se borimo proti tem zločinom. Naloge agencije so navedene v uredbi o Evropski obalni in mejni straži, enako velja tudi za postopke za operativne načrte in dejavnosti. Operacija iskanja in reševanja so ključnega pomena pri pripravi naših načrtov v zvezi z operacijami na morju. Postopki so jasni. Vse operacije iskanja in reševanja, kjer sodeluje Frontex, so pod nadzorom države članice gostiteljice po izkrcanju. Frontex pomaga pri identifikaciji in pregledu nezakonitih migrantov skupaj z nacionalno mejno agencijo oziroma agencijo za mejni nadzor. Zagotavljamo podporne ukrepe. Tisti, ki želijo zaprositi za azil, navežejo stike z azilnimi organi, potencijalne žrtve tih otapljanja, napotimo k policiji, ta pa potem te ljudi napoti tudi nevladnim organizacijam za nadaljno pomoč. Mladoletnike brez spremstva se zagotovi ustreznim organom in ženske, noseče ženske so zdravstveno pregledane. Številni Mm, drugi akteri sodelujejo prav tako pri tem, tudi nevladne organizacije, kot sta Rdeči križ in organizacija Save the Children. Vendar ne gre samo za iskanje reševanja, za operacije iskanja in reševanja na zonalnih mejah EU. Od leta 2011 Frontex zagotavlja krepitev zmogljivosti za države članice in tretje države, tako da usposabljamo na področju tihotapljenja ljudi in otrok. Celoten projekt smo namenili temu, da bi uradnikom pomagali odkriti mladoletne žrtve tihotapljenja ljudi. Iskanje in reševanje je ključni del integriranega upravljanja z evropskimi mejami in to je del sodelovanja med organi EU in nacionalnimi organi. To se izvaja v okviru splošnih načel prava EU, naprimer eh, v okviru subsidijarnosti, prenosa pristojnosti in sodelovanja. Ohranjamo strukturirani dialog z pomočjo posvetovalnega foruma. Mi smo agencija EU in nismo del pregleda v okviru mm, direktive. To je v rokah držav članic in neodvisno sodstvo v vsaki državi se mora odločati, ali je prišlo do pomoči v vsakem primeru posebej. Na koncu želim povedati, da vsi Frontex države članice humanitarne organizacije in nevladne organizacije želijo pomagati žrtvam, ko pridejo v EU. Delamo na tem, da bi zmanjšali število teh žrtev v prihodnih mesecih in letih. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospa Zajevič iz nevladne organizacije Are You Serious? Izvolite. Hvala, hvala za povabilo. Jaz sem Mirena Zajovič, pri, sem predsednica organizacije Are You Serious? Mi smo nevladna organizacija iz Hrvaške, zagotavljamo človekoljubno pomoč, izvajamo programe vključevanja in spremljamo kršitve človekovih pravic beguncev. Mi poročamo o nezakonitih vrnitvah in zlorabah pristojnosti hrvaških policistov. UNHCR Amnesty International in drugi relevantni akterji so potrdili naše ugotovitve. Na stotine migrantov je potrdilo, kako so jih nezakonito in pogosto nasilo vrnili iz EU. Več kot 7000 takšnih vrnitev je bilo zabeleženih na Hrvaškem v zadnjem letu, ampak nišče ni odgovarjal za to. Eden od beguncev je bila Medina Husini. Zapomnite si njeno ime. Bila je šestletno afgansko dekle. Samo nekaj minut potem, ko so jo iz Hrvaške vrnili v Srbijo, je umrla. To je bilo leta 2017. Njena mati nam je potem povedala, kako so prosili za azil, ampak policisti so jim ukazali, da naj se vrnejo po železnici nazaj v Srbijo. Samo nekaj minut potem jo je zadev vlak in deklica je umrla. Are you serious? je bila prva organizacija, ki je na to opozorila. Mi smo vrnitve potem uvrstili na naslovnice časnikov. Nihče ni odgovarjal na vprašanja v zvezi z smrtjo te deklice, ampak je notranje ministrstvo poskrbelo, da se vprašanja več niso postavljala. Zato danes ne bom govorila o vsebini tega svežnja, ampak vam bom povedala, kako mi to vidimo kot državljani EU, ki smo zavezani zaščiti temeljnih pravic. Gre za paradoksalne posledice trenutnega pravnega okvira. Zakaj paradoksalne? Zato, ker direktive ne upravljajo svojega namena, ne služijo namenu. Ločevanje med humanitarnim delom in nezakonitimi dejavnostmi vodi do paradoksalnih situacij, ki omogočajo razcvet nezakonitih dejavnosti. Prav tako ni mogoče zagotoviti praktične pomoči in poročati organom eh, javne uprave. To je paradoksalno, zato ker se posamezniki soočajo s posledicami, če povezujejo migrante, zato da bi lahko ti migranti opravljali svoje eh, in izkoriščali svoje pravice. Zasegajo se plovila, posadke se postavljajo pred sodišče za kaznivo dejanje, ki jih niso opravili. Zato potrebujemo smernice v zvezi s tem, kaj je spodbujanje nezakonitih prehodov meja in kaj ni to je pomembno ne samo za nas na Hrvaškem, ampak za vso Evropo. Predstavniki ducetov nevladnih organizacij bi lahko bili tukaj, ki se soočajo z podobnimi situacijami. Jugendretet, naprimer, je organizacija, ki je rešila številna življenja leta 2016 in 2017 in kriminalizirali so jih prav tisti, ki danes sedijo med nami, oziroma bi naj sedeli, pa jih danes ni. In preden začnemo, naj nekaj jasno povem. Naši prostovoljci ne pomagajo pri nezakonitih prehodih meja in tranzitu. Če oseba ne more dokazati, da je na evropskem ozemlju, ko nas kontaktira za pomoč, je pogovora konec. Zato, ker bi vse drugo lahko bilo spodbujanje migracij. Zdaj pa Madina, to je tista punčka, ki je umrla samo nekaj minut potem, ko so jo vrnili v Srbijo. Previmo čas naprej tri mesece. Sredi noči 20. marca 2018 je zelo snežilo in družina majhne medine nas je spet kontaktirala. Dejali so, da so spet na Hrvaškem, bojijo se nove vrnitve. 14 ljudi je bilo v tej skupini, 11 je bilo otrok. Najmlajši otrok je bil samo leto dni star. Prosili so nas, naj regulariziramo njihov pravni status na Hrvaškem. Povedali smo jim, da lahko samo navežemo stik s policijo in jih obvestimo o tem, da je družina zdaj na Hrvaškem in da želijo prositi za azil. To smo storili že večkrat prej in to smo storili tudi takrat. Poleg tega smo enega naših prostovoljcev prosili, da gre na omejno območje in da policiste obvesti o informacijah, ki jih imamo. Nezakonita družina je torej na hrvaški strani meje, enajst jih je in veliko je otrok. Dve uri je trajalo, da je prišel do tja. Obvestili smo tudi notranje ministrstvo o prisotnosti Madine in povedali smo, da bo naš prostovoljec prišel na ta prehod, samo da ne bi bilo nesporazumov in predtem so že družino dvakrat vrnili. Prepričani smo, da je prisotnost nas, našega pristovoljca preprečila še tretjo vrnitev. In zdaj, ko so bili na Hrvaškem in ko so lahko poročali o smrti majhne deklice, je to pomenilo, da je nekdo bil zelo besen, V dveh tednih so sprožili kazenski postopek proti našemu prostovoljcu, češ da je spodbujal nezakonite migracije. Želeli so ga slačiti v zapor, naložili so mu denarno kazen in želeli so tudi, da bi mi prenehati, prenehali delovati. Kazen je bila prav gotovo previsoka. Na sodišču smo pokazali, da je družina že bila na Hrvaškem, ko je navezala stike z nami, torej sploh ni bilo prečkanja meja. Sodnik je sprejel dejstvo, da naš prostovolec ni imel steka z družino, samo s policisti in da ni imel namena spodbujati nikakršnih nezakonitih dejavnosti. Ne glede na to, je bil obsojen nemarnosti. Sodišče je menilo, da družina morda, da bi moral meniti, da družina morda ni bila na Hrvaškem. Čeprav je bila S temi pravnimi akrobacijami so nas diskreditirali v luči javnosti. Naše delo so povezali z nezakonitimi dejavnostmi in potem niso več odgovarjali za svoje nezakonita dejanja, o katerih smo mi poročali. Ampak to ni bilo dovolj. Ministrstvo je začelo tudi z kampanjo blatenja proti družini tej deklice in drugim Družino so pridržali in niso imeli dostopa do pravnega zastopanja. Varohinja človekovih pravic na Hrvaškem je dejala, da so izbrisali ali izgubili dokazni material v zvezi s to družino in tudi v zvezi z smrtjo majhne deklice. Ministrstvo za notranje zadeve je poskušalo sabotirati ta dosje. Po drugi strani pa so številni poskušali prav tako navezati stike z nami, pošiljali so nam lokacije GPS in druge dokaze, da so res na Hrvaškem. Približevali so se policistom, niso bežali pred njimi, ampak bali so se vračanja, če bi se sami približali policistom. Nekatere družine, naprimer družina Madina, so že imeli izkušnje z vračanjem. Za vse smo naredili enako napotili smo jih na najbližjo policijsko postajo, tam so prosili za azil. In naši prostovoljci so potem prišli tja pogledati, ali se spoštuje njihove pravice. Ampak v takšnih primerjih so prostovoljce pogosto pridržali za več kot 8 ali celo 10 ur. Policisti bi kričali na nje in dejali so, da jih bodo obtožili kaznjivih dejanj, če bodo s tem nadaljevali. Ko smo imeli tiskovno konferenco v zvezi s tem, vključno z drugimi nevladnimi organizacijami in pravniki, so policisti obiskali zasebne naslove tistih, ki naj bi govorili. Vsi naj bi govorili o primeru majhne medine, prav takrat, ko naj bi bila tiskovna konferenca. Gre za preganjanje, ustrahovanje, in za druge postopke, zato da bi utišali borce za človekove pravice. Zato zahtevamo jasne smernice v zvezi s tem, kaj je mogoče obravnavati kot pomoč pri nezakonitih prečkanjih meja. Upoštevati je treba realnost na terenu in konkretne primere kriminalizacije, ki sem jih pravkar opisala. Če bi komisija pripravila smernice, bi dejansko pomagala tistim, ki spoštujejo zakonodajo, Brez operacije iskanja in reševanja v sredozemlju bo sredozemlje še večje pokopališče. Če ne bomo imeli ustreznih postopkov, bo na tisoče posameznikov vrnjenih in potisnjenih iz EU na nezakonit način. Zame je to nespremljivo in upam, da je to nespremljivo tudi za vse druge v tej dvorani. Če sklenem, OZN je pripravil deklaracijo za zaščito borcev za človekove pravice. Zdaj pa mora komisija omogočiti borcem za človekove pravice, da bodo lahko delovali brez tveganja za kriminalizacijo. Spoštovati je treba pravice migrantov in državljanov EU in upoštevati morate tudi realnost na terenu, zato da preprečimo nove tragedije. Če tega ne morete storiti, nam Prosim, povejte, kaj bi storili vi, če bi bili na našem mestu, kajti zaenkrat ne morem zagotoviti pravne gotovosti za naše prostovoljce, tudi če popolnoma spoštujejo zakonodajo. Hvala. Um, Hvala. Sedaj pa dajmo besedo kolegom, začela bo Birgit. Hvala. Mislim, da je nekaj povsem jasno. Treba se je boriti proti kriminalcem, kjer so ti aktivni. Ampak eh, ali ni tako, da so se kazniva dejanja tih otapcev povečala v obsegu? Kljub temu. N- No, eh, istočasno pa v Evropski uniji otežujemo migrantom vstop v Evropsko unijo, v Bolgariji, na Mačarskem, v Ceuti, Melili, eh, v Kaleju. In potem se čudimo, da migranti koristijo pomoč tih otapcev, zato da lahko sploh pridejo v Evropsko unijo. Ali ni tako, da ljudem preprečujemo, da pridejo v Evropsko unijo, eh, zato ker se zanašajo za pomoč um, pri tihotapcih. Torej, mi ne pomagamo tistim, ki so izpostavljeni tveganju, da umrejo v, sredozem, v sredozemlju ali pa kje druge. Mislim, da je prava ideja, ki se skriva za zasego ladi in za kriminalizacijo ljudi, to, da želimo onemogočiti, da bi ljudje sploh vstopili v Evropsko unijo, če veste, da lahko greste v zapor za 20 let, ker pomagate ljudem, lahko privete do tega, da ne bo nihče več pripravljen prevzeti tveh tega, nihče več ne bo pomagal tem ljudem. Ne govorimo o kriminalizaciji, govorimo o preprečevanju pomoči. Pomoč ljudem in reševanje ljudi pa ni samo naša evropska in mednarodna zadeva, eh, zaveza. Dejansko je to, kar počnejo komisija in države članice, nezakonite. nezakonito. Ali veste, kaj se dogaja s tako imenovanimi nezakonitimi imigranti v Evropi? Veliko jih ostane v Evropi, veliko jih v Evropi dela nekateri niso bili nikoli registrirani. Ali nadzorujete delodajalce in jih opozarjate na to, da delajo nezakonito, ker zaposlujejo te ljudi? Skratka, tukaj se postavlja veliko vprašanj in mislim, da je sramotno, da vedno govorimo, da smo kontinent demokracije, človekovih pravic, pa tukaj gledamo stran. Sodelujemo tudi z libijsko obalno stražo in v zvezi s tem sem že vprašala komisijo naslednje. Če libijska obalna straža preprečuje ljudem, da zapustijo Libijo, kaj se pa z njimi zgodi potem? No in komisija je takrat rekla, ja, saj eh, spremljamo, kaj se dogaja in sem jih vprašala, kako to spremljajo, kako to nadzorujejo. In odgovorili so mi, da so na ladjah in da gledajo, kaj se dogaja, seveda pa niso v taboriščih, iz katerih slišimo poročila o nasilnih napadih, o mučenju. Celo v uradnih eh, taboriščih slišimo poročila o nasilnih vrnitvah, ki niso zakonite. Zanima me, kaj počne ta komisija in Frontex. Kakšni so tisti konkretni načini s katerimi boste podprli nevladne organizacije, ki upravljajo delo, ki ga, naši, eh, ki ga naše države več ne opravljajo. Eh, Sofije več ni sedaj, nadzorujemo situacijo v Mediteranu z roboti, kaj res ne moremo narediti več. Kaj torej delate vi na tem področju, kaj bodo vaši naslednji koraki in kako lahko preprečimo, da bo ta Evropska unija postala unija, kjer vrednote več niso spoštovane. Barbara. Io ho alcune domande um, tutte e tre gli oratori. Imam nekaj vprašanj za naše tri goste. Najprej eh, predstavnik komisije. Želela bi povdariti, da tukaj ne gre za problem parlamenta, ampak gre za problem ljudi, ki so uh, obtičali v libijskih koncentracijskih taboriščih. O tem tukaj govorimo. V sredozemlju sploh več ni ladi za operacije iskanja in reševanja na morju. Uh, operacija Sofija več nima tega mandata, tudi več nimajo ladi na voljo. Njihovo osebje trenira eh, osebje um, ob libijskih obalah. Pravzaprav so jih pregnali iz sredozemlja. No, potem vi pravite, da je tukaj, eh, da tukaj obstaja pomankanje dokazov, za kriminalizacijo nevladnih organizacij. Ampak mi smo videli dokaze, pravzaprav ste jih sami predstavili, spoh ne vem, na kakšne dokaze še tukaj čakate. Zahvaljujem se gosti iz Hrvaške za delo, ki ga opravlja. Zahvaljujem se vam za te dokaze, ki ste jih tukaj predstavili o politiki vračanja ljudi iz Hrvaške v Bosno in Srbijo. No, mene zanima naslednje. V zvezi z smrtjo te afganistanske deklice, ali se s tem ukvarja Evropsko sodišče za človekove pravice? na kakšni točki je sedaj ta primer? To je pravzaprav mednarodni sodni primer. In pa še Ana Kristina Jorge iz Frontexa. Vprašanje za vas. No, pravzaprav je to vprašanje za vse goste. Ampak vseeno, sprašujem vas o kaznjivih dejanjih, ki so naperjena proti nevladnim organizacijam. Teh je vse več. Gre pravzaprav za neko novo kaznivo dejanje. Tihotapljanje je sicer star koncept, ampak imamo pa tudi nov koncept kaznivih dejanj. O tem veliko govori tudi italijanska vlada in sicer gre za uh, piratstvo na morju. Eh, eh, eh, na Malti je nedavno pristala ladja in to ladjo so obtožili piratstva, ker je reševala migrante na morju. Migranti so se raje vrgli v morje, kot pa da bi se vrnili v Libiji. In potem so jim uh, obtožili potem so jih obdolžili, da so ugrabili ladjo, ampak to sploh ne, ni bilo res. Pravzaprav gre za neko novo obliko kaznjivih dejanj. Operacije reševanja in iskanja na morju opisujejo kot nekaj, kar grozi eh, pomorskemu okolju. Takšne fraze se uporablja v italijanskem tisku. To je pravzaprav neverjetno. Izmišljujejo si nova kazniva dejanja, zato da lahko potem obdolžujejo nevladne organizacije in jih preganjajo iz sredozemlja. Ko ni več operacije Sofija, se je varnost v sredozemlju eh, znašla v rokah eh, libijske obalne straže. Gospa Jorge, veste, da je bilo pred nekaj dnevi poslano pismo. Direktor generalnega direktorata Home je da v legitimnost libijski obaljni straži. Italijanska vlada je zasegla to pismo in ga uporabila kot eh, pravno podlago za odločitev, da zapre pristanišča. To je bilo pismo, ki ga je poslal Fabrice Leggeri. Ali bi lahko tudi mi dobili dostop do tega pisma? Torej gre za pismo, ki ga je gospod Leggeri poslal komisiji. Želeli bi torej dobiti tudi mi upogled v to pismo. Kolegi, prosim, da ste nekoliko krajši. Ana Gomez. Hvala. Libija obalna straža je fikcija, ki smo si jo izmislili sami. Vsak, ki pozna Libijo in tamkajšnjo obalno stražo, ve, da je to. Um, neka milica, ki se imenuje za obalno stražo, ampak dejansko mučijo migrante in na njih služijo. In so v povezavi z mafijami po Evropi. Ne zaslišano je, da evropske oblasti še kar ignorirajo to realnost in da še naprej te ljudi imenujejo za libijsko obalno stražo. kaj je torej mednarodno pravo, kaj so človekove pravice. Te pravice vlade v Evropski uniji kršijo. Kršijo jih tisti, ki ukrepajo proti nevladnim organizacijam, ki rešujejo življenja na kopnem ali na morju um, in ki se borijo proti vrnitvam, kot jih je opisala gospa Zajovič. Gospa Zajevič, za vaše delo globoko občudujem. Dejansko te nevladne organizacije opravljajo dostojno delo, humanitarno delo braniteljev človekovih pravic. Tisti, ki jih kriminalizirajo, so pravzaprav fašisti. Če komisija tega ne razume, potem se res sprašujem, kaj spoh tukaj počne komisija. Uh, Gospod Šoter, žal mi je, ampak ta izjava, da bi se morali izogniti kriminalizaciji, to je zelo šipka izjava, to je zelo šipko stališče komisije. Komisija bi morala biti varuhinja pogodb. Komisija bi morala, ne, eh, bi morala državam članicam, ki kriminalizirajo nevladne organizacije, povedati, da kršijo zakon. Gre za vlade, kot je Salvinjeva. Takšni ljudje so tisti, ki bi jih morali kriminalizirati, kajti dejansko ne spoštujejo mednarodnega prava, um, pomorskega prava, človekovih pravic in tako naprej. In oni so tudi tisti, ki omogočijo delovanje tihotapcev. zato ker ni zakonitih poti vstopa za prosilce za azil in migrante. Na ta način samo dajajo delo tihotapcem. Ljudje nimajo nobene varne, zakonite alternative in zato morajo dati eh, svoje življenje v roke tem tihotapcem. Jaz sem eh, portugalka, v Frontexu delajo tudi portugalski uradniki, ponosna sem na njihovo delo, oni so tudi reševali življenja in ne bi se strinjala s tem, da imamo tam uradnike, če ne bi bila prva naloga Frontexa to, da rešuje življenja. To je namreč vaša glavna naloga. In res sem razočarana nad eh, tem groznim stališčem komisije ob vsem skupaj. Ko bom zapustila parlament, se upam, da bom lahko pridružila tistim, ki rešujejo življenja v sredozemlju. Hvala. Samo nekaj v zvezi s tem, kar je rekla Barbara Spinelli o tem pismu. Jaz bom o tem spregovoril tudi za komisarjem Avropolusom, ko se nam bo pridružil. Morda Barbara boš lahko tudi njemu to omenila. Gre za pismo um, komisije Frontexu, 18. marca je bilo poslano. Uh, in sicer so razglasili prisotnost eh, ladij ob obalah Libije eh, za operacije nadzora in eh, vračanja ljudi za zakonite. Morda bomo lahko o tem povprašali komisarja Avromopolusa, ko se nam bo kasneje pridružil. Sedaj pa Marjan Bjork. Hvala. Tukaj obstaja nek sistemski problem in sicer Nemogoče je na zakonit način prečkati evropske meje, če nimamo zakonitih kanalov vstopa. To je osnovni problem. Tisti, ki omogočajo vstop ljudi, ki pomagajo ljudi, dejansko rešujejo življenje. Ja, če moraš eh, pomagati nekomu, kljub temu, da je to nezakonito, eh, to pomeni, da moraš to narediti zato, da rešuješ življenje. Se pravi, direktiva sploh ne predvideva tukaj zakonitih poti in to je sistemski problem. Pa še nekaj. Komisija je rekla, kriminalizacija humanitarne pomoči je nekaj, če mor bi se morali izogniti. Ali se sploh poslušate, temu bi se morali izogniti? Ne, to bi morali prepovedati. Kako sploh lahko rečete kaj takega? Saj ste slišali, uh, pričevanje um, predstavnice, ki je povedala, da prostovoljce mečejo v zapor in jim nalagajo denarne kazni. Kakšno prihodnost pa vi želite za nas vse skupaj? Komisija pravzaprav sodeluje pri tem, kar uh, je zapisano v tem poročilu. Vi ste tisti, ki ogrožate človeška življenja. Zahvaljujem se Mileni, da je tukaj in da je povedala zgodbo o Medini in njeni družini. Eh, to nas nekako vrne na realna tra, tla tukaj v tej dvorani. Eh, ta realni pogled pogosto manjka komisiji in pa Frontexu. No, eh, rekli ste tudi, da imate dokument, ki govori o 7000 nezakonitih vrnitvah. Mi bi tukaj morali biti. Um, zgroženi s pričo takšnih kršitev mednarodnega prava. Torej, eh, nevladne organizacije ne opravljajo samo osnovnih humanitarnih eh, dejavnosti, eh, ampak skušajo tudi spoštovati mednarodno pravo. Vi pa ga ne spoštujete. Takšna je situacija. Nekateri izmed nas smo napisali pismo, ki govori o tem, govorimo o teh 7000 vrnitvah, govorimo o financiranju, ki ga je v zvezi s tem dobila Hrvaška in zahtevamo tudi nemudno ukrepanje. Če slišimo poročila o tolikšnih vrnitvah, bi morali to reševati na terenu. In vi bi morali to početi, komisija in Frontex. Torej, kako boste postali del rešitve, ne pa da ste pravzaprav del problema? Takšna je situacija trenutno. In pa še nekaj me zanima, um, želela bi to slišati od vas. Milena. Eh, slišala sem vašo zahtevo Evropski komisiji. Zanima me, eh, če lahko nekaj več poveste o tem, kakšen, kakšno obliko pomoči in podpore potrebujete. Torej, kaj potrebujete za to, da bi lahko opravljali svoje delo? Vi skrbite za spoštovanje mednarodnega prava, prav tako pa spoštujete osnovna humanitarna načela pri vašem delu. Uh, Zanima me, kaj bi lahko naredili, zato da bi bili bolj solidarni za vašim delom. Grazie. Eli Schlein. Gente, eh, ringrazio i relatori che sono qui oggi con noi. Hvala. Zahvaljujem se gostom, ki so danes z nami. Zahvaljujem se tudi predstavnici organizacije Are You Serious, Mileni. Um, za Mileno sva se že večkrat srečali in zahvaljujem se ji, da je uh, te zgodbe danes predstavila v Evropskem parlamentu. Gre za zgled tega, kar se dogaja po vsej Evropi. Jaz mislim, da je ta razprava absurdna. Govorimo o kriminalizaciji nevladnih organizacij. ki rešujejo probleme, ki so nastali zaradi neukrepanja evropskih institucij. Veliko kolegov je zahtevalo misije iskanja in reševanja na morju v Mediteranu, evropske uh, operacije iskanja. In to bi pravzaprav morali podpreti, če bi spoštovali naše mednarodne in evropske zaveze. Morali bi reševati ljudi na morju, potem tudi, ko gre za balkansko pot. Številni uradniki pravijo, da ja, ta pot je zaprta, ampak, ampak naj vas spomnim na razmere na meji med Bosno in Hrvaško. Na tisoče ljudi je tam v obupnem položaju, živijo v obupnih pogojih, nimajo dostopa do zdravstvene pomoči ali pa do pravne pomoči. Torej, tu vas spet sprašujem, ali sploh uh, se zavedate, kaj se dogaja. Mislim, da se zavedate tega. Tudi zato, ker je Bosna dobila na milijone evropskih sredstev, zato da bi lahko zagotovila minimalne standarde pri sprejemu migrantov in prosilcev za azil. Ne razumem, kako komisija nadzoruje porabo teh sredstev. Gre za davkoplačevalski denar. Jaz vedno znova vidim poročila ki govorijo o sistematičnih kršitvah človekovih pravic, ki jih izvajajo eh, hrvaške policijske sile. Potem vidimo tudi poročila o nezakonitem kolektivnem uračanju. Eh, postavili smo tudi parlamentarno vprašanje, ki ga je podpisalo 20 kolegov. V njem smo vprašali komisijo, kako bodo preverili obtožbe resnih kršitev človekovih pravic, torej uh, um, gre za pretepanje uh, in uh, druga nasilna dejanja napram tistim, ki skušajo prečkati hrvaško mejo. In pet mesecev je trajalo, da ste odgovorili. Zanima me tudi, če je Frontex bil prisoten na tej meji, zato da bi na terenu nadzorovali, kaj se dogaja. No, dobili smo torej ta pozni odgovor komisije, češ da komisija preverja te resne obtožbe hrvaških organov. In zanima me, kaj se sedaj dogaja v zvezi s tem. Tam je aktivnih veliko nevladnih organizacij, Open Arms, Are You Serious? Um, in številne druge organizacije so tam in vse poročajo o odvračilnem učinku kriminalizacije nevladnih organizacij. To ni spremljivo. To se mora spremeniti. Pravzaprav bi morali napraviti humanitarno pomoč za zavezujočo. Ampak vidimo, da vedno znova v državah članicah prihaja do kriminalizacije nevladnih organizacij. Tudi sodni sistem um, sodeluje pri tem, torej sodišča odpirajo nove in nove primere, ki pa potem ostanejo neki nedokončani na njihovih policah. Skratka, tukaj gre za pravni paradoks. Nihče ne misli, da je Libija varna država, niti ZN, niti Evropska unija, ampak vseeno še naprej namenjamo evropska sredstva za izobraževanje in usposabljanje libijskih obaljnih straž. Oni kršijo človekove pravice in vemo, da vračajo ljudi v pekel libijskih zaporov, kjer stalno prihaja do hudih kršitev človekovih pravic. Potrebujemo boljše odgovore kot to. Please. Gospod Jurek. Jeżeli e, widzimy jakiś e, cel polityczny czy społeczny, który trzeba e, zrealizować. Hvala lepa. Če je treba doseči nek politični ali družbeni cilj, ni dovolj, da si ogledamo samo zakonodajo. To je osnova populizma, eh, proti katerem se bojda želite boriti. To je zastareli pristop k politiki. Skratka, zakonodaja tukaj ni dovolj. No, 11. Eh, člen te zakonodaje govori o dostojanstvu. Ana Gomeš je prav eh, kar obtožila številne evropske vlade, čež da so fašisti. In to nam pravzaprav pove veliko. dejansko je obtožila hrvaško vlado, gospoda Plenkoviča, je prav tako obdožila. On je nekdani evropski poslanec. No, evropske države so demokratične države, nihče ni bil eh, spoznan za nedemokratično državo v okviru sedmega člena, no tukaj sicer kložijo neka mnenja, ki pa so zgolj mnenja in nič več. Skratka, meni se takšne izjave ne zdijo sprejemljive. Mislim, da bi se predsednik parlamenta moral odzvati na takšne agresivne verbalne izjave. No, ampak na podlagi mojih izkušenj vem, da se klot ne bo odzval. Kaj ti zdi se, da več, večina lahko ocenjuje manjšine, kakorkoli želi. No, ampak člen 11 je treba tukaj spoštovati. Mislim, da ne bi smeli tolerirati izjav, kot je bila izjava Ane Gomeš. Če bomo to tolerirali, potem s tem kršimo naš lastni pravilnik. Pravzaprav gre za začarani krog. Tukaj obstajajo številni težki problemi, ki se samo množijo v primeru migrantov. No, včasih je težko eh, tukaj zagotoviti humanitarno pomoč. težko se je odzvati ustrezno, čeprav bi se morali odzvati iz humanitarnih vzrokov. Jaz sem za pravno državo, mislim pa tudi, da bi morali spoštovati pravila pri našem delu. Äh, Hvala, da lahko tudi sama sodelujemo v tej razpravi. Mislim, da bi se kolegi iz SD morali vzdržati pavšalnih obtožb Hrvaške ali pa katerekoli druge vlade. To se mi zdi problematično. Tudi sama mm, poznam razmere na Hrvaškem in vem, da, ni, da razmere niso enostavne. Imamo države, ki ljudi poš, potem pošiljajo naprej, zato da druge države prevzamejo njihove skrbi. V mandatu Frontexa je zapisano, da ne smemo več vračati iz tretjih držav v četrte države. Torej tisti, ki so obtičali v eh, Srbiji, zato ker stranke kot je SD ne želi, da bi se vrnili v svoje izvorne države, ja, vi ste potem so odgovorni za to. Frontex bi to napravil na varen in zakonit način, na osnovi pravnih sklepov meni se zdi, da tukaj sprejemamo napačne odločitve. Ne prispevamo k temu, da bi pomagali tistim, ki nimajo vstopa v Evropski uniji, zato ker niso upravičeni do azila. Tudi teh ljudi ne moremo vračati in jim tudi ne moremo pomagati. Tega ne moremo narediti na urejen način. In pa kot drugo, morda bi lahko hrvaški vladi bolj pomagali Eh, tukaj ne gre za strankarska vprašanja, tudi za tamkajše organe. Situacija ni enostavna. Mislim, da bi morali skupaj z EASO, Frontexom in pa drugimi agencijami poskrbeti za to, da bi razbremenili to situacijo, da bi izboljšali razmere za ljudi. No, ampak tukaj ne gre samo za Eh, to, da bi morali ljudje prihajati v Evropsko unijo, gre za to, da nekateri preprosto nimajo izpolnjenih pogojev za to in bi se kot takšni morali vrniti v svoje izvorne države. Ta doktrina, da lahko vsak, vsak vstopi v Evropsko unijo, ne drži. Imamo tudi svojo zakonodajo in ne moremo na vse zadnje sprejeti vsakega, ki meni, da je upravičen do azila ali pa statusa bagunca. Uh, Tukaj gre tudi za uh, spoštovanje zakonodaje in tudi nevladne organizacije morajo spoštovati to zakonodajo. Sem proti kriminalizaciji, ampak tam, kjer menijo nevladne organizacije, da so nad tem, eh, je pa treba se opreti tudi na sredstva pravne države. Tam, kjer dejansko pomagajo. Uh, no, v Nemčiji imamo veliko nevladnih organizacij, ki uh, zelo pomagajo ljudem in zato jih tudi finančno podpiramo, zato da lahko nudijo pomoč tistim ljudem, ki so se znašli pri nas in ki dobijo potrebno pomoč preko vlade in preko nevladnih organizacij. Skratka, tukaj moramo biti konkretni, ne moremo kar eh, podajati nekakšnih stošnih eh, pavšalnih izjav. To pomaga samo populistom in nikomor drugemu. Prav, zmakujeno časa in tri kolege bi prosil, da se osredotočite na vprašanje, ki ste jih postavili in brez govorov, prosim. Eh, komisijo pa bi prosil, da se osredotočite na to, kar ste že sami povedali in kar so povedali tudi kolege. Sicer na podlagi katerih dokazov ne smete sprejeti smernice. Absurdno se mi zdi eh, to. Ogromno dokazov imamo in eh, da se pogovarjamo o sporadičnih aktih nevladnih eh, organizacij na različnih koncih Evrope, v sredozemlju, ampak eh, vsak ta primer je politično zelo odmeven. In države članice mm, so se odločile za zelo raznolike pristope. Tako da mislim, da ta prošla parlamenta zelo razumna. Vem, da je to zelo težko izvesti, pogovarjate se z različnimi državami članicami in ta odgovor, ki ste ga ponudili na začetku, pa ne vem, no, ne vemo točno, kje je komisija v odnosu držav članic? Se bojite držav članic? Eh, prosim, poskušajte odgovoriti na ta vprašanja. Vem, da so nekateri poslanci že odšli potem, ko so um, postavili svoje vprašanje, ampak zanima me, zakaj ne storite nečesa, kar bi morali. In to, mislim, da prišlo, to, to je prišlo iz odbora za peticije, ne iz našega odbora. Eh, nevladne organizacije ne, želi to, ne želijo spodbujati eh, nezakonitega priseljevanja, želijo samo več jasnosti. Skratka, na koncu našega mandata bi želeli imeti zelo jasno stališče glede tega. Ne želimo spodbujati migracij, želimo samo več jasnosti, zato da nevladne organizacije in drugi ne bi tvegali to, kar tvegajo zdaj ne sme pa priti do tega, da se njih kriminalizira. Gospa Holmar ima prav, vse skupaj je zelo zakomplicirano, ampak tu govorimo o smernicah, ne rešujemo celotnega sveta, tu pač želimo, da sprejmete neke smernice in to je to. Glede Frontexa in tega pisma, o pismu se bomo pogovorili tudi z Avramopolusom, ko bo prišel, prosim pa, da odgovorite na vprašanje, na kar se da strnjen način. Izvolite. Najlepša hvala. Ja, v končni fazi je situacija izjemno kompleksna v zvezi s povezavami s, krimin, s kazanskim pravom. Uh, komisija je odprtega duha glede tega. Rekli ste mi naj ne podajam govor, ampak slišal sem kar nekaj komentarjev, tudi nekaj zelo močnih stališč. Očitajo vam, da komisija ne počne nič. Ne, to ne drži. Komisija glede smernic, eh, pravi predsedujoči, da komisija ne stori ničesar. Ne, ne, eh, ocenili smo situacijo. Resno smo vse ocenili situacijo in tu govorimo o kazenskem pravu. To je zelo eh, občutljivo uh, področje pristojnosti za države članice. Uh, ne moramo kar tako uh, uh, eh, naslepo izdajati smernic glede kazenskega prava. To je v pristojnosti držav članic, ampak mi smo posem zaprli vrat temu in vodimo dialog. Zelo pomembno je, da se ta dialog nadaljuje. Slišal sem to, kar je povedala kolegica, zelo ganljiv govor je imela in te in ostale elemente bomo upoštevali, smo jih upoštevali in ga še in jih še bomo v zakup smo vzeli vse študije in kot rečeno je to proces, ki je trenutno v teku. Eh, v kratkem bo tudi organiziran sestanek, na katerem bomo ta, te aspekte preučili v vseh podrobnostih. Želim pa izpostaviti to, da je komisija izredno angažirana na tem področju in Eh, ceni delo, ki ga opravljajo organizacije civilne družbe. In vemo, da včasih eh, delajo v zelo težkih okoliščinah. Slišali smo, kakšne so takšne okoliščine, tudi danes dopoledne. In ko je to primerno in ko obstajajo razlogi za ukrepanje, je komisija močno ukrepala. Tudi postopek za ugotavljanje kršitev smo, smo sprožili. Komisija je varuhinja pogodb, pogodb a, ukrepati Vemo pa, ko obstajajo razlogi za to. Tako da upam, da ne boste po tem sestanku odšli z mnenjem, da komisija ne počne nič. Ne, mi počnemo, mi opravljamo svoje delo, ampak na podlagi dokazov. Ja, gre za to, da ne želimo, da bi komisija odstopila od svojih dobrih praks, ko je sprožila postopke za ugotavljanje kršitev, ko je uh, razumela, za kakšne pritiske gre, ampak zdaj je tudi zaradi pritiskov držav članic eh, komisija začela delati, postopati nekako drugače. Naprimer, če trdite, da ni dokazov, pa jih imamo dokazov, odbor za peticije je produciral tole gradivo. Jaz sem bral zdaj le med zasedanjem to gradivo in to, da trdite, da je to kazensko pravo, je velika frustracija. To je gre za pravzaprav smernice o različnih eh, sistemih kazenskega prava v državah članicah, s katerimi bi pomagali nevladnim organizacijam, da ne bodo ravnali neskladno z zakonom. Če odgovor države članice, eh, državam članicam to ni všeč, potem prav, ampak mislim, da ni smisla iskati izgovorov, čež da ni dokazov in tako naprej. Na ta način pravzaprav samo potrjujete to, kar videmo v praksi. In če se, oziroma koncu mandata smo opazili, da se ne moramo zanašati na komisijo za napredek. Ja, sam pravzaprav nisem povedal, da nisem rekel, da ni dokazal, ampak da ni dovolj dokazal. Ampak sam mislim, da je dovolj dokazal. Mislim, da je to absurdno trditi, da ni dovolj dokazal. Frontex, ja. boste pokomentirali vprašanje tega pisma? odgovor. Ne, nažalost ne morem pokomentirati pisma, ki je bilo omenjeno. To mislim, da je bilo edino vprašanje za me in na ne morem odgovoriti. Bom še sama hitro odgovorila na vprašanje, ki smo jih slišali. Najprej zadeva um, mladi Madeni, ko je bila družina priprta je Evropsko sodišče uh, urgiralo trikrat za to, da bi bila družina spuščena. Mi smo odprli primer proti neznanemu storilcu v hrvaški policiji, ampak je hrvaški državni tržilec se odločil, da ne bo vodil tega primera zaradi tega, ker naj ne bi imeli dovolj dokazov. Potem smo se odločili iti na više mednarodne inštance skupaj z uh, um, v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami in upam, da bo pravici zadoščeno v končni fazi. Glede našega sodnega primera pa ga spodbijamo in uh, zdaj čakamo na razplet na višjem sodišču. Uh, sodbo na, prv, na sodišču prve stopne, pa vse skozi uporabljajo za to, da bi a, diskreditirali naše delo. Kaj pa potrebujemo mi? Ne vem, morda 34 tisoč evrov, ampak upamo, da v končni fazi to ne bo potrebno, zato ker imamo še kljub samo vladavino prava na Hrvaškem. Zraželi bi se zaenkrat za to osredotočiti na to, kaj potrebujejo prosilci za azil, a, zato pa moramo preučiti argumente. A, hrvaškega ministrstva za pravosodje. 13, na 13. člen se sklicujejo, čež da ima tam razlog za te prisilne vrnitve, 14. člena pa ne upošteva. Skratka, upam, da bodo lahko hrvaške nevladne organizacije še naprej, oprav, še, še naprej opravljali svoje delo, ne da bi bilo pri tem strah kriminalizacije. In komisija, ja, mora eh, razjasniti situacijo. Uh, nevladne organizacije pravzaprav se so, samo zauzemajo za to, da bi bilo pravo spoštovano in to z obeh strani. Najlepša hvala vsem kolegom, ki so se odeležili te razprave. Zdaj pa gremo naprej z deveto točko. In prosil bi tiste kolege, ki so aktivni v zvezi s to točko, da se presedejo malce bližje Gre za pregled ustreznosti, ki ga je komisija sprožila glede zakonitih migracij v koncu leta 2016. To je bilo vključeno tudi v Evropsko agendo leta 2015. Do leta 2018 naj bi bil ta proces zaključen. Kar nekaj elementov smo slišali, naprimer modra karta in uh, tudi drugi elementi obstajajo, prav tako pa smo imeli študijo o stroških neevropskih zakonitih eh, migracij. To področje je zelo kompleksno, zato ker je zelo težko karkoli spremeniti glede zakonitega preseljevanja. To velja tudi za parlament, ker še prvega branja predloga o modri kartici nismo uspeli izvesti, zato ker vsebuje besedo migracije ta predlog in ni šlo nikamor. Skratka, situacija je zelo slaba, tu ne gre kriviti komisije, nažalost pa so nekatere skupine v našem parlamentu zelo nekonstruktivne. Zelo težko je skratka napredovati glede predloga o modri kartici. Uh, gre za postopek eh, pregleda ustreznosti in mislim, da je vse na področju migracij trenutno neustrezno, tako da lahko smo zelo hitri v zvezi s tem, lahko samo vprašam, katera skupina je proti predlogu za modro kartico in če, če so vsi proti, lahko potem kar zaključimo uh, s to točko. Ne krivim komisije za to točko, vem, kdo je kriv za to, da uh, smo, kjer smo. Trenutni sistem, ki ga imamo v Evropski uniji za zakonito, uh, za zakonite migracije, je šala in ni, ni primeren. Najprej bi želel besedo dati komis, predstavniku komisije, potem pa še kolegom, ki govorijo o stroških neevropskih zakonitih migracijah. Izvolite, beseda je vaša. Predlagam, da začnete z eh, modro kartico. Najlepša hvala. Spoštovani predsedujoči, poslanke in poslanci. Slišali smo vaš uvod, eh, gospod predsedujoči, in ja, imamo postopke za zakonito priseljevanje um, imamo preseljevanje, to je humanitarni aspekt, schema, v okviru katere bodo prese, bodo, bomo preselili 50 tisoč ljudi, prav tako pa imamo pilotne projekte za zakonito preseljevanje, o katerih smo tudi poročali pred nekaj tedni in ki jih trenutno tudi izvajamo. Prav tako pa imamo modro karto. Najlepša hvala za to, kar ste rekli, in sicer, da komisija ni odgovorna za neuspeh pri obravnavi modre karte. Svet je namreč zauzel zelo restriktivno stališče v zvezi s tem in v končni fazi pomeni, ja, in tudi parlament. Ja, vem, da je tudi parlament odgovoren za svoje tu. No, in v tem primeru je pač treba preveriti, ali so naše politike za zakonito priseljevanje in naš pravni red za pravno priseljevanje primeren. Vsi se lahko strinjamo, da so, zakonito, da so zakonite migracije realnost in tudi konkretna potreba. To je zelo kompleksen fenomen zato, in to je tudi razlog, zakaj sta tako komisija kot tudi parlament prosila za pripravo teh študij pred seboj imamo zdaj zelo kakovostno gradivo, na podlagi katerega so možne dodatne razprave in na podlagi katerega lahko tudi sprejmemo naše bodoče politike. Obe študije sem že nekako upel v širši politični kontekst. Uh, zaradi imigracijske krize in zaradi situacije na zonanjih meja se je politika v Evropski uniji osredotočala v veliki meri na preprečevanje nezakonitega priseljevanja, na upravljanje zonanjih meja in na učinkovito upravljanje tistih oseb, ki pridejo v Evropo in prosijo za zaščito. Mislim, da obstaja kar širok politični konsens v Evropi in sicer, da je treba znižati številke ljudi, ki pridejo nezakonito v Evropo, vedno mogočega. Ampak to ni dovolj. Mislim, da se tam ne moramo ostaviti. Celovito moramo upravljati migracije in tu ni dovolj, da se, da se samo kratkoročno odzivamo na, na krize potrebujemo zakonito priseljevanje iz humanitarnih razlogov, skratka preselitev, prav tako potrebujemo zakonito priseljevanje za namene trga dela, prav tako pa moramo imeti zakonite poti za priseljevanje, ko se pogajamo s tretjimi državami, zato da tem tretjim državam lahko nekaj ponudimo. Iz teh razlogov je komisija že poskušala promovirati zakonite migracije v agendi o zakonitih migracijah v letu 2015 in v svojem sporočilu, ki smo ga sprejeli septembra lani in v poročilu o napredku, ki smo ga sprejeli marca 2019. Kakšni pa so rezultati pregleda ustreznosti? Potrjujejo, da je treba imeti učinkovito politiko za zakonito priseljevanje. To je ključno, če želimo imeti celovito politiko o upravljanju migracijskih tokov, prav tako pa imamo pozitivne elemente glede trenutnega pravnega reda, ki ga imamo na tem področju. Dva primera bom navedel. In sicer okrepili smo a, nabora pravic, ki ga imajo državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državah članicah, prav tako pa zaverujejo družinsko življenje te nove pravice. V pregledu smo tudi opredelili aspekte, kjer je bil učinek malce bolj omejen zlasti, kar zadeva to, da najdemo migrante, ki imajo veščine, ki jih naš a, a, trg dela potrebuje. To je pač modra kartica, ki ste omenili, gospod predsedujoči, potem pa imamo bolj horizontalno vprašanje. Imamo fragmentiran pravni okvir Evropske unije, ogromno vrzeli je, opredelili smo tudi težave pri a, izvajanju zakonodaje, zlasti pri prenosu direktive o zakonitem priseljevanju. Nadaljna ocena je zdaj odprta, naslednja komisija in naslednji parlament bosta potegnila neke širše uh, sklepe glede tega pregleda ustreznosti, zdaj pa je že treba začeti z vsebinskimi razpravami za to, da uh, pridemo do pravih uh, dobrih političnih ugotovitev. In tu se je treba zavedati par različnih. Uh, aspektu. Sicer potrebujemo nov pristop za to, da bi pritegnili dobro sposobne delavce, prav tako je treba ukrepiti eh, izvajanje direktiv, smernice potrebujemo tudi, prav tako pa je treba nasloviti pomankljivosti in vrzeli, ki trenutno obstajajo v zakonodajnem okviru. Zelo na kratko naj omenim študijo o izraženju interesa. Mislim, da bodo to tako in tako predstavili kolegi, ki pridejo za nami. Ti modeli so bili zelo uspešni v Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji, naprimer. V Evropi pa smo navajeni na migracijski model, ki ga eh, žene povpraševanje in sicer migranti lahko pridejo, če imajo um, ponujeno delovno mesto. Ta izraz interesa pa je drugačen in sicer vse imigrante se da v nek nabor imen in potem se izbere tiste najprimernejše. Zato uh, zaenkrat tega sistema ne moremo neposredno prenesti v Evropsko unijo, ampak kljub samo imamo specifične elemente, naprimer predpregled in pa grupiranje, e, kar bi lahko uporabili tudi v Evropski uniji tudi o teh aspektih študije je treba premisliti in potegniti primerne sklepe. Naj zaključim vse inštitucije in deležnike, s katerimi smo se posvetovali v okviru pregleda ustreznosti, vključno državami članicami, so izpostavili to, da obstaja evropska dodana vrednost tega, da bi imeli evropski okvir za zakonite a, migracije. To je zelo obetavno, ampak hudič bo v podrobnostih. Prav tako pa potrebujemo dolgoročno vizijo o migracijah in odziv, odzivati se moramo na nemudne izzive. Potem kot drugo, v tej meri, da je treba pač razviti evropsko politiko za zakonito priseljevanje, vemo, da bo to glavno delo za nas v prihodnih mesecih in to gradivo, te študije, ki ga imamo, so odlična osnova. Zato vsi moramo nadaljevati z delom na tem komisija država članice in parlament, zato da bi zagotovili, da bo naša skupna migracijska politika primerna za vse izzive, s katerimi se soočajo naše družbe in veselimo se vašega feedbacka danes tu in nakladnih razprav o rezultatu eh, pregleda ustreznosti. Moj komentar pa je povezan z vašim uvodom in sicer Zdaj ne vemo, ali je koz, kozarec pol prazen ali pol poln, ampak vsak, v vsakem primeru je nekaj v kozarcu, v naslednjem zakonodajnem sklicu pa moramo zagotoviti, ga, da ga napolnimo. Predsedujoči, ja, jaz mislim, da kozarca sploh ni kozarec, je umarjaj. Nihče ne naliva nič v ta kozarec, sloga ni. Mislim, da bi morali dobiti nagrado. Saj vse skupaj zvenelo, kot da imamo postopke za zakonito priseljevanje. Omenili ste a, preseljevanje, ampak ne vem, če je to zares zakonito priseljevanje. Nekateri niso tega mnenja komisija vem, da je poskušala pripraviti eh, svežen za zakonito priseljevanje, za raziskovalce in tako naprej. In mi smo nekako naivno pričakovali, da bodo države članice, ki so vse skozi trdile, da potrebujemo poti za zakonito priseljevanje, skratka, da bodo a, eh, potem tudi v to smer ukrepale v praksi. Ampak niso. In zdaj smo v situaciji, kjer države članice in te populistične sile, v parlamentu ne morejo niti revidirati tega zakonodajnega akta o priseljevanju eh, usposobljenih migrantov, zato ker vključuje besedo migracija. Morda bi lahko komisija bila malce bolj realistična v svojih predlogih. Tudi uh, pri teh zakonodajnih aktih o priseljevanju visoko usposobljenih migrantov imamo težave, kaj šele ostale poti za zakonito priseljevanje. No, nažalost, jaz nisem nekako optimist, optimističen glede tega, ampak kot rečeno, tu ne moremo kriviti komisije. Ampak mislim, da preseljevanja nima smisla, ne vem kako uh, omenjati, ko govorimo o zakonitem preseljevanju, ker to ni zares zakonito preseljevanje. Zdaj pa bomo slišali razloge, zakaj potrebujemo zakonito preseljevanje. Kolegi iz EPRS-a e bodo predstavili to vprašanje. Peter van Alvoj in Elodi bosta predstavili to vprašanje. Predstavila bo ta, bosta študijo CEPS-a. Vutr bo začel, izvoli. Slide, Najlepša hvala, druga prosojnica, prosim. Malce težko je upraviti to predstavitev po tem, kar smo ravno kar slišali. Sam bom govoril o stroških eh, neokrepanja na evropski ravni. glede, nezakon, glede zakonitega priseljevanja. Preden gov začnem govoriti o zakonitem priseljevanju, naj povem, da ste predsedujoči vi in pa koordinatorji odbora Libe podali eh, to splošno prošljo, da pripravimo študijo o stroških eh, ukrepanja oziroma neukrepanja na evropski ravni na področju pravice in svobode. Zažil bi pojasniti, zakaj to počnemo. In to je omenjeno že leta 83 uh, eh, v poročilu za parlament, kjer govorimo o stroških uh, ne Evrope, uh, ki vodijo v brezposelnost in uh, obupe. Mislim, da so dobro napovedali čas, ki uh, je nastopil zdaj. Glavne ugotovitve so, da so te, da so vrzeli nastali zaradi neprimernega izvajanja evropske in mednarodne zakonodaje. Prav tako pa ima sama evropska zakonodaja določene vrzeli in mislim, da danes o njih govorimo. In te pomankljivosti imajo učinke na individualni ravni, sicer posamezniki ne morejo uveljavljati svojih pravic, prav tako pa so gospodarski učinki negativni. 180 uh, eh, milijard evrov to stane. Predstavljate, kaj bi lahko storili, kaj bi lahko uh, storili s tem denarjem, zato da bi bila naša družba bolj svobodna in varna. Naslednji sklic Evropskega parlamenta bi zato lahko nadaljeval z delom na mehanizmu spremljanja vladavine prava v Evropski uniji. Prav tako bi lahko vzpostavili uh, varne in zakonite Eh, poti za priseljevanje v Evropsko unijo. Naslednja presojnica. Kakšni so učinke osnovnih eh, pravic, temeljnih pravic? Dve razsežnosti sta tu zanimivi. Ko govorimo o migrantih, eh, moramo jih obravnavati po celi migracijski poti in negativni učinki se akumulirajo takoj, ko ta posameznik pride v stik z državami članicami Evropske unije. To je slika nestrošk oziroma stroškov evropskega neukrepanja na področju azila. Če uh, se odločite za napačne ukrepe še pred prihodom, se bodo ti negativni učinki samo potencirali kasneje. Še ena zanimiva ugotovitev tega poročila pa je ta, da obstajajo posredni in neposredni učinki, ki se nekako akumulirajo v uh, življenju posameznikov. Tu je treba proučiti ne samo materialno škodo, ampak kako vpliva na šolanje posameznikov, na, njihove, eh, na njihovo možnost zaposlitve in na njihovo zdravje, zaradi tega, ker ni dovolj sodelovanja. Naslednja prosovnica. Tu pa vidimo razpredelnico, kjer so strnjeni vsi negativni učinki vrzeli in overi v evropski zakonodaji. Tu moram pojasniti, da imamo prekinjeno črto okoli tega polja, ki govori o tem, da se zakonodaja izvaja pogosto neprimerna. Korupcija ima svoje stroške, ampak to ni celotna slika, več raziskav potrebujemo glede tega zakonodaja oziroma kaj izgubimo s tem, da nimamo družb in pa držav, ki posem zagotavljajo vladavino prava. Nekatera področja vplivajo samo na določene skupine, naprimer LGBTI, potem pa imamo spet druga področja, kjer potrebujemo še več raziskav. Naprimer, zaščita podatkov in pravica do samo odločanja je eno izmed področji, kjer moramo pročiti, kakšne so posledice tega, da ne zagotavljamo spoštovanja vseh teh pravic v vsakodnevnem življenju oseb. V oranžni barvi vidite stroške neukrepanja na evropski ravni 22 milijard evrov, na to se bomo sredotočili zdaj. Glavne ugotovitve tega poročila, kolegica bo o tem govorila kasneje, in sicer gre za tisto originalno ambicijo Evropske unije, sklepov iz Tampereja in sicer, da bi pravično obravnavali državljane tretjih držav, te ambicije nismo dosegli, zato ker se mednarodna evropska zakonodaja ne izvaja dovolj, eh, ne izvaja primerno. Preveč sektorskih pristopov imajo. Zaradi tega se izgubi prihodek na individualni ravni in davčni prihodki za države. Prav tako pa um, smo na ta način spodkopali sposobnost Evropske unije, da pritegne primerno kvalificirano delovno silo in na ta način okrepi gospodarsko rast. To študijo. V to študijo so vključeni samo tisti, ki so že tu, pa so učinki že tako negativni. Kako naprej? Kolega iz komisije je omenil par opcij, naprimer boljšo uh, boljše izvajanje trenutnih standardov, to je um, primarno, to je ključno. Naslednji sklic parlamenta pa bi lahko razmislili o tem, kako zakonodajo razširiti na druge sektore oziroma kako sprejeti nek zakonik za vse državljane tretjih držav, da bi začeli posem znovo. 22 milijard uh, uh, denarnih koristi bi lahko dosegli s tem, če bi obrali ta nov pristop. Lina bo nadaljevala. Thank you so much. Uh... Hvala lepa. Hvala odboru Libe, da ste naročili to študijo. Hvala tudi oddelku za Evropsko eh, dodano vrednost službe Evropskega parlamenta za raziskave. Govorilo, govorili smo o interdisciplinarnih raziskavah, vključno z pravnimi in ekonomskimi stranmi. strošek neokrepanja na področju Evrope ali ne Evrope, kakšen je bil naš pristop, ugotovili smo, kakšne so predvidevke in kakšne so prepreke. Problem je torej premalo Evrope in mislim, da številne države članice ne razumejo, da je čas za državne, nacionalne rešitve minil. Rešitev mora biti evropska ali pa je ne bo in države članice ne sprejemajo tega, ampak to moramo zahtevati skupaj z številnimi drugimi deležniki, kajti drugače bomo izgubili tudi na številnih drugih področjih. Hvala. Hvala, Barbara. Se non è troppo tardi, eh, giusto. Eh... Hvala lepa, če še ni prepozno. Želim povedati, da sem bila poročevalka v senci za modri karton. Komisija je nekoliko preveč optimistična, ko govori o svetu pravite, da svet razume dodano urednost harmoniziranja pravnih poti in zakonitih poti v EU. Jaz imam drugačen vtis. Jaz mislim, da svet prav ničesar ne razume. Mislim, da poskušajo zadušiti ponovno odpiranje direktive o modrem kartonu. Status quo preprosto ne deluje. Tudi dokument o strošku ne Evrope to potrjuje. To deluje samo v eni državi in sicer v Nemčiji. Če bi to delovalo, potem ko misija ne bi podala predloga za prenovitev. Vsakič, ko komisija pride in govori o kozarcu, ki je na pol poln ali na pol prazen, sem zelo zaskrbljena. Kadarkoli politiki tako govorijo, me to skrbi vedno, imam vtis, da se dogaja nekaj zelo resnega, česar še nisem opazila. Hvala, Barbara. Dobro, nisem eh, prepričan, ali bomo imeli dovolj časa za dolge odgovore, ampak res je nekaj se dogaja s tem kozarcem. Ampak pri zakonitih migracijah je tako. Jaz sem odgovoren za del teh migracij in to je res krpanka, ki ne deluje dobro. Sezonsko delo je potrebna direktiva, šlo je za zaščitne ukrepe, za hibridne oblike zaposlovanja, potem smo imeli napotitve znotraj podjetij, to je bilo uh, sprejeto zato, ker je šlo za dobre migracije, tisto, kar nam je všeč, prav tako so bili časi ustrezni, parlament in svet sta dobro sodelovali, vse je bilo super. No, zdaj pa je problem naslednji. Celo pri majhnih revizijah se parlament in svet ne razumeta. Strinjam se z gospo Spinelli, veliko optimizma tukaj ni, to ni krivda komisije, oni so začeli z dobrim izhodiščem, ampak eh, kakor je dejala gospa Sipel, Problem je, da se ljudje ne zavedajo, da so stroški ne Evrope visoki tukaj, ampak nažalost, kadarkoli je omenjena beseda migracije, potem se pojavijo težave, težko je videti, eh, kaj bo v prihodnosti z novim parlamentom in ali bo to izvedljivo. Ampak eh, vsaj nekaj dela smo že opravili in to je dobro in kolegice in kolegi tudi obisujejo. Zakaj in kako? Hvala lepa torej, hvala, da ste nam podali pregled, gospod Ol, in hvala tudi kolegicam in kolegom iz EPRS. Tako, zdaj pa bomo nadaljevali. Hvala lepa. Uh, uh, zdaj pa točka o Eurojustu lepo prosim, da se mi pridružite na predsedniškem odru. Um, Kolegice in kolegi, zamujamo. Zato predlagam, da kar preidemo na deseto točko. Gre za predstavitev predsednika Eurojusta Ladislava Hamrana o letnem poročilu. Pozdravljeni. V veliko veselje nam je, da ste tukaj. veliko srečen smo imeli, odbor je jasen glede tega, kar je bilo storjeno in kakšne so potrebe vaše agencije, kaj počnete s proračunom in tako naprej. Hvala kolegicam in kolegom, ki se zanimajo za dejavnosti Eurojusta, kajti zato obstaja potreba. Eurojust mora mm, bolj projicirati svojo vlogo in potrebe. In to lahko zdaj bolj jasno rečem, ker je mandata skoraj konec. Ampak prav gotovo boste vi povedali več o tem, ko boste govorili o letnem poročilu. Letno poročilo pokriva vse vaše pomembne dejavnosti, vključno z evropskim nalogom za preiskavo. In decembra smo dobili novo uredbo o Eurojustu in ta bo začela veljati upam, da kmalo in tako bo Eurovis postal bolj operativen. Vladislav, izvolite. Lepo prosim, da predstavite svoje letno poročilo. Kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, gospod Moraes, hvala za to, da ste nas povabili in da ste nam podali možnost, da predstavimo letno poročilo za leto 2018. Predstavljam letno poročilo v odboru Libe. Zadnjič sem tukaj v trenutnem mandatu in to je odlična priložnost, da se vam zahvalim, kakor je povedal tudi predsednik. Hvala za podporo, ki smo jo uživali v tem mandatu. Pokazali ste, da vam je mar za evropsko varnost. Mar vam je za državljane EU in mar vam je tudi za nas. pravosodne organe in organe pregona. Jaz govorim kot tožilec in tožilci imajo zelo pomembno vlogo v varnostni verigi. Mi skrbimo za to, da se kriminalci znajdejo za zapahe na osnovi dokaznega materijala. Prav tako zagotovimo pošteno sojenje na osnovi naših vrednot. Tožilci so v bistvu varnostne verige EU, in hvaležen sem vam za podporo, ki jo je parlament izkazal nam. Vem, da vam je mar za nas. Predstavil vam bom letno poročilo. V prvem delu bom govoril o treh primerih, kasneje pa se bom lotil prihodnih izzivov, ki čakajo mojo agencijo to so tudi izzivi za evropski kazensko-pravni sistem. Morda ste slišali za operacijo Polino, gre za zgodbo o uspehu pri preprečevanju resnega čezmejnega organiziranega kriminala. Ta primer smo izbrali zato, ker kaže, kaj lahko države dosežejo, če sodelujejo in če jih podpirajo agencije EU, kot so Europol in Eurojust. Ta primer se je začel leta 2014. Primer so nam posredovale nizozemske oblasti. Šlo je za pranje denarja preko majhnih restauracij in slaščičarn. Kmalo so ugotovili, da je šlo za povezave z Nemčijo, želeli so se sestati s svojimi partnerji v Nemčiji in želeli so ugotoviti, kaj se dogaja tudi na drugih območjih in kakšen dokazni material je na voljo proti osumljencem v njihovem primeru. Če skrajšam zgodbo, organizirali smo več sestankov in državi sta ugotovili, da obstajajo povezave tudi z drugimi državami, naprimer z Belgijo in Italijo. Zato smo imeli več stranski primer. Ta primer je vodil Eurojust, vključili smo tudi partnerje v Europolu. Države članice so prispevale Europolu, Europol pa je pripravil analitično poročilo na osnovi tega in zato je bila podoba kaznive dejavnosti bolj jasna. Ugotovili smo, da so preko pristanišč v Antwerpnu in Rotterdamu uvažali drogo iz Latinske Amerike, prodajali so jo v Nemčiji in dobiček so potem oprali na nizozemskem. Delali so v več državah in mafijska mreža je tako poskusila pretentati oblasti in povem vam lahko, da če bi preiskali primerjal vsaki državi posebej, bi to bilo videti kot izolirano dejanje, ne pa del organizirane kriminalne združbe. Torej, sodelovali smo, zbirali smo dokazne materijale skupaj, oblikovali smo skupne preiskovalne enote in to, te enote oziroma to enoto je podpiral Eurojust in Europol in ta skupina je prosila tudi za finančno pomoč. Tri leta smo črpali sredstva EU in v treh letih so dobili 180 tisoč evrov. Evropski davkoplačevalci pa so od tega imeli zelo dober rezultat. Aretirali smo 84 osumljencev, 2 milijona premoženja je bilo zaseženega, pa tudi 4 tone kokaina smo zasegli vrednost na ulici bi bila skoraj milijardo evrov. Gre za zelo dober ključni kazalnik uspešnosti. In ta primer nam kaže tudi, da ne smemo podcenjevati majhnih bilateralnih primerov, zato ker lahko z veliko dela poskrbimo, da se to razvije v velike večstranske primere z zelo impresivnimi rezultati. Nekateri primeri potrebujejo več let, da se razvijajo, v drugih primerih pa je treba delati hitro in odločno. Naj vam predstavim primer izkoriščanja otrok. Augusta 2018 smo odprli ta primer in švedska ženska je bila obtožena sistematičnega spolnega zlorabljanja svojih otrok. Takoj ko smo odkrili posnetke na švedskem, sta Europol in Eurojust dobila prošnjo, da pomagata. Najprej je bilo treba ugotoviti, kje se nahaja osumljenka, na to pa bi lahko izdali evropski nalog za prijetje v ustreznem jeziku in formatu. To smo tudi storili v tem primeru. Pomagali smo pri izvršitvi evropskega naloga za prijetje in tudi evropskega preiskovalnega naloga za hišne preiskave. Na voljo imamo dobro zakonodajo, zato smo osumljenko aretirali in vključili smo socialno službo. Oni so poskrbeli, da so se otroci znašli na varnem in tako smo spet poskrbeli, da je bilo zadoščeno pravici. Sveda moram omeniti tudi terorizem, brez tega ne gre. Vem, kako pomembna tema je terorizem za EU in za evropske državljane. Vem, da temu namenjate zelo veliko pozornosti. Lani smo obravnavali skoraj 200 primerov terorizma in to je več kot leto prej. V tem primeru se ne vračamo nazaj v leto 2018, ampak gre za primer učinkovitega in smiselnega odziva, ki ga lahko zagotovimo na posamezne izzive. Pred tednom dni in pol smo zagotovili podporo mačarskim in belgijskim oblastem. Državljan Sirije je bil aretiran na mačarskem, usumljenje aktivnega sodelovanja pri uboju več kot 20 ljudi. Eurojust so poklicali in poskrbeli smo, da smo prave podatke posredovali pravim organom ob pravem času. In na osnovi teh podatkov je bil osumljenec aretiran in zdaj se lahko začne postopek pred sodiščem. Obenem je šlo tudi za drugačno obliko terorizma, šlo je za napade v Maliju, Burkini Faso in slonokoščeni obali leta 2015 in 2016. 74 ljudi je bilo ubitih in veči, veliko jih je bilo tudi poškodovanih. Zakaj to omenjam? Razlog je preprost pri terorizmu vidimo, da gre za premik iz nacionalne ali dvostranske ravni na mednarodno raven. Vedno več držav sodeluje pri preiskavah in tretje države imajo vedno pomembnejšo ulogo. Zato moramo biti pripravljeni sodelovati tudi z državami zunaj EU in zato poskušamo skleniti trdna partnerstva z določenimi regijami, naprimer z državami iz Zahodne Afrike. Izmenjava podatkov postaja vedno bolj pomembna pri primerih terorizma. Zato Eurojust podpira pobudo sedmih držav članic, da bi oblikovali evropski register za preprečevanje terorizma, tako bi lahko hitreje odkrili povezave med tekočimi primeri. Gospe in gospodje, to je del v zvezi z primeri, zdaj pa vam bom povedal več o prihodnih izzivih. Izzivi so trije. Najprej digitalizacija in tehnologija, sodelovanje s tretjimi državami in prizadevanje za to, da bi še vedno lahko zagotavljali enako raven storitev za države članice. Digitalizacija je problem. Zakaj? Svet je vedno bolj digitaliziran. Številni toživci morajo še vedno delati na izoliran način. Zakaj? Nacionalni sistemi preprosto niso zasnovani za izmenjavo dokaznega materijala in podatkov s partnerji v tujini. To je tudi razlog, zakaj Eurojust predlaga deležnikom, da sprejmajo novo vizijo v zvezi s tem. Decembra smo sprejeli novo vizijo, ki jo imenujemo digitalna pravica, digitalno pravosodje. Zakaj? Eurojust trenutno prejema informacije na različne načine, v različnih formatih, preko različnih kanalov in v različnih jezikih. Podatki, ki so že v nacionalnem sistemu, morajo biti uneseni ročno in podatke je treba prevesti na ravni držav članic in na ravni EU. Veliko dela je potrebnega za spoštovanje zakonskih obveznosti. Države članice pozdravljajo pobudo Eurojusta in mi bomo z veseljem nadaljevali sodelovanje s komisijo pri analizi tega vprašanja in upamo, da bo iz tega nastalo nekaj otipljivega v prihodnosti. Omenil sem sodelovanje s tretjimi državami v primerih terorizma. Ampak to ne velja samo za terorizem. To je splošen poziv. Kriminal je globalen in potreben je tudi globalni odziv. Kaj zadeva statistične podatke, lahko vidimo, da je veliko več primerov odprtih v Eurojustu proti tretjim državam. Lani 1300, to so primeri, ki so vključovali države, ki niso članice EU. Gre za to, da spodbujamo sodelovanje z državami, ki niso v EU, naprimer z državami Zahodnega Balkana in Latinske Amerike. In še zadnji izziv, denar in sredstva. To bo naš končni izziv. Želimo namreč ohraniti raven storitev, ki jih zagotavljamo. Lani smo imeli 3300 novih primerov v Eurojustu, gre za prostovoljne prispevke ali prenose iz držav članic. To predstavlja 22 odstotno povečanje in še 3300 primerov so primeri, ki jih eh, že obravnavamo. Skupaj torej podpiramo in pomagamo državam članicam pri več kot 6500 primerih. Naš proračun je relativno skromen, 38,6 milijonov evrov znaša naš proračun in tukaj lahko citiram samo vaše poročilo v zvezi z naslednjim večletnim finančnim okvirom. Evropska unija bi se morala posvečati tistim dejavnostim, ki zagotavljajo največjo dodano vrednost ob pomoči ključnih eh, kazalnikov uspešnosti. Mislim, da je to dober kazalnik uspešnosti in prav gotovo vam bomo povedali več o tem. Kar zadeva našo prihodnjo finančno perspektivo, to lahko vidite na zaslonu. Povedati moram, da se spopadamo z omejitvami na tem področju. In to nas moti, zato ker druge agencije dobivajo več. Europol bo v naslednjem MFF dobil 33 odstotkov več kot v zadnjem. Lahko bi vam navedel še več primerov, ampak te lahko najdete na 37. strani letnega poročila. Zakaj to omenjam? To omenjam iz preprostega razloga. mi smo uspešni na ravni pravosodnega sodelovanja, ker moramo sodelovati. In to sodelovanje je zelo pomembno. Bojimo se, da če bomo okrepili policijske sile, zanemarili pa pravosodje, bomo oblikovali osko grlo v pravosodnem sistemu, ki si ga ne želimo, to bi lahko imelo resne posledice. To prepuščam. Zdaj, vam na koncu pa še povabilo. Eurojust organizira dan odprtih urad za vse kandidate, vs, ki, ki bodo kandidirali torej, na volitvah za Evropski parlament. Vsi, ki želite izvedeti več o nas in naših dejavnostih, 2. maj je datum za vas, naši prostori bodo na voljo vam. Hvala. <clears throat> Hvala. Kolegi, imamo tri govorniki, Gomez, Grisbek in Činiči. Še kdo? Prav, ampak potem se morate vsi držati časa za govor eno minuto, kajti k nam prihaja komisar Avramopoulos in to je njegov zadnji obisk, tako da boste prav gotovo imeli na tisoče vprašanj zanj. Prosim, Ana, samo minuto. Hvala, gospod uh, predsednik uh, Europola, za vaše por, uh, eh, Eurojusta, za vašo predstavitev. Eurojust. lahko igra pomembno vlogo pri boju proti čezmejnemu kriminalu. Gre za kriminal, ki deluje usmerjeno in skuša vplivati tudi na naše organe, ki sprejemajo odločitve, med drugim tudi na naše vlade. To je zelo resen problem. No, uh, gre pa seveda tudi za namene terorizma. V zvezi s tem vas sprašujem, kakšna je vloga Eurojusta, kaj lahko naredi Eurojust za to, da zaščiti tako imenovane žvižgače oziroma prijavitelje nepravilnosti. Tukaj uh, govorim predvsem o Luju Pintuju. To je um, žvižgač, ki je prijavljal nepravilnosti pri nogometnih prvenstvih. In to je zgled takšnih goljufi, eh, ki lahko močno vplivajo na politične in druge ravni. Eurojust je tukaj izredno pomemben. Ali lahko kaj poveste o tem konkretnem primeru? Kaj ti v moji državi se postavljajo številna vprašanja v zvezi z Eurojust? v zvezi z vlogo Eurojusta pri tem. Prosim, da ste kratki, prihaja komisar in imeli boste gotovo veliko vprašanj za njega. Eh, Natalij, izvoli. Hvala lepa, hvala za predstavitev tega poročila. Tudi jaz podpiram to agencijo. Ta agencija podpira unijo pravosodja, nujno ste potrebni, predsednik je hm, povedal, da so preiskave vedno bolj čezmejne narave, vedno bolj mednarodne in povedal tudi, kakšne so posledice. Eurojust ima dodano vrednost na področju pravosodnega sodelovanja. Hitro imam eh, nekaj vprašanj za vas. Govorili ste o boju proti terorizmu. To ste tudi najbolj izpostavili v predstavitvi, V boju za preprečevanje terorizma smo sprejeli poročilo, ki ustraja pri tem, da ima agencija zelo pomembno vlogo in da je zelo pomembno zagotoviti izmenjavo podatkov med Eurojustom in Europolom, zato da sledimo potencijalnim teroristom. Memorandum, ki je bil podpisan z Europolom, torej med Eurojustom in Europolom, je zelo pomemben. Zanima me, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, konkretno, zato da bi okrepili sodelovanje. Kako se razvija izmenjava podatkov? Govorili ste o digitalizaciji in o tem, da so pravosodni organi na nacionalni ravni pogosto izolirani. Zanima me, ali bi lahko imeli kakšno zamisel sistematične izmenjave podatkov. Pa še eno vprašanje, gre za evropskega javnega toživca, kako se organizira sodelovanje tukaj. In še reforma Eurojusta, jaz sem bila poročevalka pri tem, to smo sprejeli jeseni lani. Kje smo tukaj? Hvala. And, uh, Hvala, Katarina Činiči, Kristin Veržjat in potem končamo seznam govornikov. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Tudi sama bi se želela zahvaliti gostu za predstavitev. Kot eh, preiskovalna sodnica v Italiji sem vedno verjela v izmenjavo informacij in sodelovanje. To je bistvenega pomena pri boju proti čezmejnemu kriminalu. Vedno sem vas podpirala, prosim, da nadaljujete s tako dobrim delom. Veliko vprašanj imam na vas, ampak se bom omejila na dve vprašanji. In sicer, govorili ste o primeru Polino, govorili ste o mreži organiziranega kriminala, to ste imenovali za mafijsko mrežo. Ali menite, da vam trenutna zakonodaja ponuja dovolj orodi za boj proti čezmejnemu kriminalu. Glede na razlike v zakonodajah držav članice, vam zdi, da bi morali narediti kakšen korak naprej na tem področju ali potrebujemo neke vrste usklajeno definicijo organiziranega kriminala, eh, torej hitim. Lani smo obnovili konvencijo iz Palerma, 189 držav je podpisalo to konvencijo. Gre za um, krepitev sodelovanja s tretjimi državami. No, uh, konvencija iz Palerma, kat, podpisnica katere je tudi Evropska unija, bi lahko bila pomembno orodje. Kako bi lahko dali temu orodju dovolj teže? In pa še nekaj me zanima. Uh, vaše mnenje o neki zadevi, v zvezi s katero sedaj nismo dovolj ukrepali. Uh, vidimo, da prihaja do upada števila migrantov. Zanima me, kakšn, kako ste ukrepali proti tihotapcem migrantov. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi z, tekšnimi, eh, z temi ukrepi. Hvala za vaše trdo delo v Eurojustu. Marija Kristin, prosim, da ste kratki, eh, kaj ti prihaja komisar. Bom poskusila. Eurojust euh, coopère. Euh... Eurojust je odgovoren za mednarodno sodelovanje v pravosodnih zadevah. In mi včasih ne zaupamo ravno najbolj v to zaupanje, zlasti eh, ko vidimo nekatere države, s katerimi se sodeluje. Zato me je presenetila 30. stran tega poročila. Eurojust sodeluje z Libijo namreč. In to je edina država, ki se omenja v delu poročila, kjer govorimo o sredozemskih državah. In vsi vemo, da Libija nima pravosodnega sistema. Tako da me zanima točno, kako izgleda to sodelovanje med Eurojustom in Libijo. Prav tako pa me zanima, kakšne konkretne primere in zadeve Eurojust obravnava z Libijo glede uh, nezakonitega, ne, nezakonitega priseljevanja in trgovanja z ljudmi. Uh, to sodelovanje z Libijo se mi zdi zelo, zelo čudno. Mislim, da je prav, da se o tem postavi vprašanje, zato ker je zadeva zelo, zelo resna po mojem mnenju. Ja, če ne boste uspeli odgovoriti na vse, prosim, da stopite v stik s poslanci, ki so spraševali, ki so postavili vprašanje. Ja, se bom potrudil. Hvala lepa za vsa vprašanja, hvala lepa za vaš interes. Prvo vprašanje se je nanašalo na zaščito žvižgačev in na primer Rui Pinte. Eurojust podpira države članice pri zaščiti žvižgačev. Zaščita žvižgačev je politično oziroma zakonodajno vprašanje. Nacionalni parlamenti morajo poskrbeti za takšne pogoje, da bodo žvižgači zaščiteni. V primeru Rui Pinte moram povedati, da je on bil dejansko žvižgač, eh, Mačarska ga je potem predala portugalski, ampak ni šlo za ta primer, kjer je sodeloval z zasodnimi in eh, policijskimi organi. Kar se pa tiče drugega vprašanja, uloga Euro, Pola in sodelovanje med Eurojustom, Europolom, javnim toživcem in izmenjava informacij ja, dejansko si želimo sistematske izmenjave operativnih uh, informacij med prej omenjenimi agencijami in uradom. To je pravzaprav uh, zahteva na podlagi naše zakonodaje. Gre za tako imenovan eh, hit ali no hit dostop do podatkovnih baz. Uh, no, um, ta pristop, ta dostop do podatkovnih baz, pa seveda zahteva tudi finančna sredstva. Dovolj sredstev moramo imeti, zato da bomo lahko izpolnili to zakonodajno zahtevo. Kar se tiče primera Polino. Ja, eh, res potrebujemo harmonizacijo zakonodaje do neke mere na tem področju. Do neke mere smo zakonodajo že uskladili, so se pa države članice dogovorile o tem, da se je treba tukaj osredotočiti na izmenjavo informacij. Morda je to mm, naslednji korak, ki nas tukaj čaka. Nezakonite migracije, kaj počnemo na tem področju. Torej, podpiramo države, ko nas ti zaprosijo za pomoč. Uh, Tukaj lahko gre za izmenjavo operativnih informacij, lahko gre za koordinacijo informacij ali pa lahko gre tudi za izmenjavo dokazov. To je tukaj naša uloga. No, seveda ne moremo vplivati na število primerov, ki so nam predani, to je dejstvo. In pa še zadnje vprašanje, to se je nanašalo na sodelovanje z Libijo torej kakšno obliko sodelovanja imamo za Libijo. Torej, sodelovanje je tako operativne, kako tudi strateške narave. Podanih je bilo veliko zahtev, da bi libijske organe upletli v preiskovanje primerov nezakonite migracij, nezakonitih migracij. No, tukaj si želimo partnerstva, zato tudi podpiramo program eh, Euromete Justice. Libija je del tega, kakor veste, pa je v Libiji problem predvsem to, da moramo spoh najti ustreznega sogovornika, s katerim lahko sodelujemo. To je vse z moje strani. Marie Kristin, nimamo dovolj časa. Odgovoril vam bo v pisni obliki. Hvala lepa. Vzeli bomo na znanje tudi to, kar ste povedali o vaših proračunskih stiskah. Gospod eh, komisar, ali se mi želite približati? No, seveda ne politično. Kolegi, zamujamo tako, da ne bom. Mm, podal dolgega uvoda. Naj povem samo to, da nas eh, je komisar tokrat zadnjič obiskal v našem odboru, seveda to jasno, izteka se nam mandat, no, ampak seveda pa to ni dovoljenje, da rečete, kar se vam zahoče. Spodbudil bi vas k temu, da temeljito razmislite o tem, kaj želite komisarja vprašati v tem zanimivem trenutku pet let, ja, moram reči, da se vse skupaj zdi kot 25 let, ne vem, kaj se zdi komisiji, kot da je minilo 100 let. No, vse, ko gre za naše teme. Če bi bili odbor za kmetijstvo, bi imeli občutek, da je minilo dve leti in potem še štiri, no, nam pa se zdi, kot da je minilo 25 let. Ja, meni pa se zdi, da sem s svojim delom začel šele včeraj, pravi gospod komisar. Ja, meni se zdi, kot da je preteklo četrt stoletja. Ne morem reči, ne morem verjeti, da je minilo samo pet let, tako intenzivno je bilo vse skupaj. Gospod komisar, predajam vam besedo ob tem zadnjem obisku odbora Libe. In pa zahvali, eh, zahvaljujem se tudi vaši skupini, Sofiji in pa vsem ostalim, s katerimi smo dobro sodelovali. Samo za primer, če mi zmanjka časa. No, mislim, da ste tu vseeno nek dlje časa kot, eh, kot jaz. Kakorkoli, hvala. Eh, Klod, predsednik odbora, spoštovani poslanci, spoštovani kolegi. Vesel sem, da smo sodelovali v zadnjih eh, štirih letih in pol in uh, hvaležen sem za to priložnost, da se lahko še enkrat danes uh, sestanem za vami pred evropskimi volitvami. Hvala torej, da ste me povabili v odbore. Pred skoraj petimi leti, 30. septembra 2014, smo imeli prvo izmenjavo stališč. No, to je bila več kot izmenjava stališč. Uh, šlo je za res poglobljeno razpravo. No, in, uh, zahvaljujem se vam za to zaupanje, ki ste mi ga izkazali med našim odnosom. Zahvaljujem se vam za vaše zaupanje takrat v mojem predstavitvenem govoru, pa tudi hvala za vaše zaupanje v zadnjih petih letih. Um, zaradi našega močnega sodelovanja smo upravili veliko dela na področju migracij in varnosti, In to kljub temu, da smo bili soočeni z velikimi izzivi, tega se vsi zavedamo. Šlo je za nikoli prej viden tok migracij in priča smo bili tudi celi seriji terorističnih napadov. Naše delo ni bilo enostavno in nismo se vedno strinjali glede vsega. Leta 2014 so mi rekli, da je Libe najtežji odbor in po eni strani je to res ste odbor, ki se mora ukvarjati z temami, ki um, določajo tudi razpravo uh, Ki vodi do evropskih volitev. Dolgo smo mislili, da varnostna vprašanja in migracije zahtevajo nacionalni odziv. No, ampak eh, parlament je bil vedno zazrt v prihodnost in je vedno poudarjal potrebo po evropskih dolgoročnih in obsežnih strategijah. Tako da res je, prav gotovo je Libe zahteven odbor in prav je tako. No, eh, ampak vedno sem čutil vašo podporo pri tem, ko smo razvijali te obsežne, vseobsegujoče politike. Parlament je bil vedno navdih pri tem in zahvaljujem se vam za to delo. Vsi ste prispevali k dokončanju pomembnih zakonodajnih dosejev, rekordno hitro smo usporedno obravnavali številne dosjeje. Zadnji primer je dosje, ki je bil sprejet prejšnji teden eh, in sicer govorim o Evropski obaljni eh, straži z deset tisočimi um, člani. Še enkrat zahvaljujem uh, v celotnemu odboru Libe in pa Roberci Medsoli ter njeni ekipi in uh, poročevalcem v Senci. Veselim se vašega glasovanja danes popovdne in upam, da boste podprli kompromise, ki so bili doseženi. No, danes bi lahko rekli, da smo dosegli še nekaj In sicer zastavili smo politični načrt za prihajajoča leta, tako na področju migracije, kako tudi na področju varnosti. Ampak naj bom jasen, veliko dela nas še čaka. Treba je ne na zadnje izvajati vse zakonodajna besedila, ki smo jih sprejeli. Treba je najti trajnostne in najboljše možne rešitve, ki temelijo na solidarnosti in na urednotah, ki so v srčiki Evropske unije. Vi ste tisti, ki branite te urednote. Predlagali smo nekaj nemudnih ukrepov, pa tudi dolgoročne rešitve za upravljanje migracij v vseh pogledih, zunanje gledano in notranje gledano, in pri tem nas je vodil konkreten cilj in sicer, da bi se učinkovito odzvali na migransko krizo naš pristop se je osredotočil na vse vedike migracij, na reševanje življenj. Več kot 700 tisoč življenj smo rešili v Mediteranu od uh, leta 2014. Um, ehm, Pozdravili smo migrante v državah članicah na primeren način. Od prvega trenutka smo podpirali države članice, eh, torej Španijo, Bolgarijo, Grčijo, Italijo, Ciper, Malto, nudili smo jim finančno, operativno in tehnično pomoč na terenu. Eh, vzpostavili smo eh, program premestitev in naselitev. Več kot 4000 eh, ljudi smo namestili oziroma premestili iz Grče in Italije in več kot 50 tisoč migrantov iz tretjih držav je našlo nov dom v Evropski uniji od leta 2015. Zmanjšali smo spodbude za nezakonite migracije, uskladili smo notranjo in zonanjo politiko in eh, razbili smo nekaj kriminalnih tihotapskih združb. Modernizirali smo upravljanje naših meja in eh, jih okrepili, vendar pa smo ob tem zagotovili, da je omogočeno, da je omogočen vstop bona fide potnikom, vzpostavili pa smo tudi skupno azilno eh, politiko in eh, mm, sprejeli smo ukrepe za spodbujanje zakonitih oblik priseljevanja. Danes lahko rečemo, da smo na pravi poti. Številke nezakonitih prihodov eh, so se znižale, so spet na ravni pred krizo. Eh, letos smo, oziroma lani smo zaznali. devetnajst odstotkov nižje število prihodov in ta trend se nadaljuje tudi v letu dva tisoč devetnajst države članice so prispevale k eh, zmanjšanju mm, migranskih tokov, predvsem v vzhodnji Evropi. Imamo tudi um, eh, ustanovo za begunce v eh, Turčiji. To je rezultat skupnih ukrepov držav članic Evropskega parlamenta in pa Evropske komisije. Bistven element naše migranske politike je tudi to, da smo poskrbeli za zakonite poti. Eh, ljudi smo želeli odvrniti od tega, da bi se odločili za nezakonite poti v Evropo. Eh, borili smo se proti tihotapskim združbam in eh, poskrbeli smo za pogoje za zakonito delovno migracijo. Nažalost je modra karta obtičala. Zahvaljujem se Klodu za njegova prizadevanja pri tem dosjeju. Evropska unija potrebuje neko praktično schemo, učinkovito schemo za izboljšanje naše konkurenčnosti. Upam, da bo novi parlament podobno ambiciozen, ko gre za zakonite migracije. Ravno kar smo vam predstavili zdravstveni pregled Evropske zakonodaje o, zakoniti, o zakonitih migracijah in ta pregled je pokazal, da so naši zakonodajni inštrumenti primerni, seveda pa obstaja še nekaj prostora za izboljšave. Lahko bi izboljšali pogoje za vse tiste, ki prihajajo v Evropo, zato da bi tukaj študirali, da bi delali ali pa zato, da bi se pridružili svojim družinam. To je v interesu nas, v, naš, nas vseh. No, treba pa poskrbiti tudi za mednarodne sinergije. Vesel sem, da smo sprejeli nekaj pilotnih projektov a, glede delovnih migracij. To smo dopolnili tudi z okvirom, z partnerskim sporazumom o migracijah, z partnerskim državam. Sedaj pa bi spregovoril o enem izmed najbolj kritičnih dosijev letos. E, to bi naj povzročilo dejanske spremembe za področje migracij. Vzpostaviti želimo skupni evropski azilni sistem. Najprej želim čestitati parlamentu za to, da ste sprejeli svoje stališče v zvezi z vsemi sedmimi zakonodajnimi predlogi, ki so del te pomembne reforme in zahvaljujem se vam za vašo pripravljenost na pogajanja za svetom. Evropska unija mora biti opremljena z azilnim sistemom, ki bo se lahko odzval na prihodne izzive. Vem, da vsi v zvezi s tem veliko obžalujemo, smo pa tudi zelo odločni. Še vedno potrebujemo tisti končni politični zagon, da bomo lahko dosegli napredek. No, ta reforma bo ostala visoka na moji agendi do konca mojega mandata. Še naprej bom sodeloval z državami članicami, skušali bomo doseči napredek v prihajajočih mesecih, tako da bomo pripravljeni na delo za novim parlamentom. Del No, eh, obžalujem tudi to, da nismo uspeli začeti z dialogi o direktivi o vračanju oseb še pred iztekom mandata. Vse delamo zato, da bi odvrnili ljudi od nezakonitih migracij in da bi se borili proti vzrokom za to. Če pa nekdo ostane nezakonito na evropskem teritoriju, ga je treba vrniti v izvorno državo. To je bistvenega pomena za kredibilnost uravnotežene eh, politike migracij. In to je pomembno tudi zato, da zagotovimo varnost naših državljanov. Sedaj pa eh, še Eh, vizumski režim. Eh, nedavno so sprejeli ehm, predlog v zvezi z novim vizumskim zakonikom, eh, zato je bil pristojen poročevalec Lopes Aguilar. No, tukaj gre recimo za državljane Gruzije, Ukrajine, ti lahko sedaj brez vizuma potujejo v šengensko območje in tukaj gre za pomembno obliko krepitve stikov z tamkajšnjimi državljani. Uh, Za me je pomembno predvsem to, da ohranimo šengensko območje. Tukaj sem večkrat, večkrat povdaril, da je Schengen eden izmed največjih dosežkov Evropske unije in postati mora nepovraten. Potrebujemo jasna pravila za države članice, ko gre za nadzor nad notranjimi mejami. Tukaj si moramo še naprej Eh, prizadevati. No, in eh, to, to počne tudi uh, gospa Fajon. Leta 2014 sem vam ob predstavitvi, sem vas ob predstavitvi pozval, da razmislite o skupnem upravljanju naših meja. To je bistven del našega dela. Ponovil sem, da Evropska unija ne bo nikoli trdnjava, vedeti pa moramo, kdo prehaja naše meje. Naše zunanje meje so bistvenega pomena, ko gre za naše delo na področju migracij in varnosti. No, zahvaljujoč vašemu delu na tem področju so vse osebe na zunanjih mejah eh, predmet pregleda na osnovi um, kompleksnega informacijskega sistema. Mi imamo sistem vstopa in izstopa, imamo šengenski sistem SIS. Eh, vi ste bili. Um, bistvenega pomena pri sprejemu te pomembne odločitve. In pa še interoperabilnost, to je naš zadnji dosežek, ki bo omogočil povezavo naših informacij, na ta način bomo odpravili vrzeli in slepe točke. Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje pri tem dosjeju. Predvsem se zahvaljujem gospodu Melu in gospodu Lenarsu, poročevalcem ter poročevalcem v Senci preprečevanje radikalizacije in boj proti terorizmu na spletu in izven spleta, tudi to je bilo eh, bistvenega pomena v zadnjem mandatu. Ehm, sprejeli smo zakonodajo za hitro odstranitev terorističnih vsebin na eh, spletu. Nedavni dogodki so pokazali, kako pomembno je, da imamo ustrezen zakonodajni okvir za to. Obžalujem dejstvo, da nam ni uspelo dokončati tega dosija še pred evropskimi volitvami gre za izgubljeno priložnost. No, ne bom omenil vseh predlogov, ki smo jih sprejeli v zvezi z bojem proti terorizmu in pa organiziranemu kriminalu. Uh, Eh, seznam je dolg in vsi tukaj ga dobro poznate. Bi pa želel izkoristiti eh, priložnost in vam eh, sporočiti, da smo sprejeli predhodni dogovor v zvezi z pogajanji o PNR za Kanado v skladu z sodbami sodišča. Moje službe vam bodo v kratkem poročale o tem. In pa še nekaj besed o financiranju. Komisija je predlagala, da bi povečali dolgoročno financiranje za migracije in azil od 21 do 27, potem tudi, ko gre za upravljanje zonanih meja in ko gre za varnost. To je pomemben politični signal. Evropska unija želi izpolniti ambiciozne cilje in zato potrebujemo tudi ustrezno financiranje. Pripričan sem, da bo Evropski parlament, naslednji Evropski parlament ohranil to raven ambicij. Spoštovani kolegi in prijatelji, poročal sem o nekaterih konkretnih ukrepih in dosežkih v zadnjih letih. Vsem se vam zahvaljujem za vašo osebno zavezanost, za vaše sposobnosti pogajanj, za vaša prizadevanja. Eh, lahko bi omenil vsakega poročevalca posebej, ampak prvič vas je preveč, drugič, poročevalci niso edini, ki so zaslužni za te dosežke. Eh, povsod imamo tudi pomembne skupine poročevalcev v senci, eh, potem so tukaj tudi člani tega zahtevnega odbora, ki so vlagali predloge sprememb, ki so glasovali o teh dosjejih in ne nazadnje so tukaj tudi vaši asistenti, politični svetovalci in pa seveda sekretarjat odbora Libe. Vsem se vam uh, zahvaljujem. Vsi ste bistvenega pomena za. doseganje uspeha. Eh, no, eh, želel bi dokončati delo v zvezi z še odprtimi dosjeji. Vem, da se boste nekateri vrnili sem po volitvah in eh, veselim se tega, da vas bom lahko spet pozdravil tukaj, zato da bomo skupaj zaključili delo. Obžalujem dejstvo, da ste se nekateri odločili, da ne boste več kandidirali. Vaše izkušnje so bile dragocene in upam, da jih boste tudi v prihodnje uporabljali na takšen način, da boste koristili našemu skupnemu domu Evrope. Pripričan sem, da se bodo naše poti spet prekrižale. In pa še nekaj, kar je za me osebno pomembno, za konec in to pravim iz srca. Zahvaljujem se Klodu Morajšu, eh, predsedniku odbora. Bil sem počaščen in. Uh, srečen, da sem lahko sodeloval z takšnim predsednikom odbora. Klot, ti si eden izmed najboljših evropskih državnikov. Si zavezan, si učinkovit in zelo izkušen politik. Ko bo prišlo do Brexita, vas bo Evropa močno eh, pogrešala in tudi ta odbor vas bo močno pogrešal in jaz osebno bom pogrešal uh, sodelovanje za teboj na ta pravičen in učinkovit način. Hvala, da si vodil ta odbor na takšen način, kot si ga. Hvala za tvojo podporo in hvala za tvoje prijateljstvo. Hvala lepa za vašo pozornost. Clap, um... ja, se lahko ploskate, zato ker sem omenjen tudi sam Brexit, se pa še ni zgodil tako da znam biti jaz eden izmed tistih poslancev, ki se bo vrnil v ta parlament. Ne pa to odločitev, ki ni več v mojih rokah. Velika zmešnjava je namreč v moji državi. Najlepša hvala še enkrat. No, preden začnemo omenjati vse bitke zadnjih petih let, lahko rečem, da je brez precedensa to, kar se. Omenili ste um, poročevalce v senci in ostalo vse, osebje. In zelo pogosto se zgodi to, da so na koncu sklice vsi izčrpani, zato ker gre skozi ta odbor za res ogromno zakonodajo. Vsak neodvisni uh, opozovalec vam lahko potrdi, da se to ni še nikoli zgodilo, v nobenem odboru nikoli prej niso imeli tako veliko zakonodaje. Tudi na odboru za proračun smo včeraj bili vključeni v delo, prav tako pa se odločamo glede sedmega člena in drugih mehanizmov mehkega prava v Evropski uniji, kar je izjemno velika obremenitev za tako poslance kot za tehnično osebje. No, preden se, kolo, se kolegi lotijo teh kritik glede različnih dosjejev in tako naprej, preden se spustimo te a, polemike. Naj omenim, da naš a, odbor ni delal nikoli tako a, hitro. Naš a, odbor pripravi vse delo izjemno hitro, potem pa gremo na svet in niso pripravljeni za nič, niso pripravljeni niti na izvajanje a, za PNR tudi v odmoru za kosilo se naši um, kolegi pogajajo o ogromnih dosjejih. To je posem normalna situacija za naš odbor. Tako da mislim, da se vsaj glede tega lahko strinjamo, da smo v zadnjih petih delali zelo trdo in tudi vi ste bili vključeni v to delo. No, zdaj pa lahko začnete z vsemi kritikami groznimi kritikami in tako naprej. Vem, da, vse, da, da so ta vprašanja politična, tako da je posem normalno, da imate mnenja glede v teh vidikov. Monika Holmar bo začela in potem Brigit in tako naprej. Prosim, da ste kratki in jedenati. Se opravičujem, ker sem sam preveč govoril gospod predsednik, kolegi in kolegice. Kratka bom. Najprej se prisrčno zahvaljujem komisarju za to, da je bil vedno pripravljen eh, odgovarjati v tem odboru. Potem drugič, hvala za vašo. Za vaš pogum, eh, skupaj z svojo ekipo ste uspeli doseči tudi napredek eh, zapletenih dosejev, torej gre za terorizem, za begunce, za migracije, za trgovanje za ljudmi. Vse to niso enostavni dosjeji in ni vedno enostavno nadoknaditi vse zamude pri dosjejih, ki so včasih obtičali za 25 let. No, nažalost smo pri nekaterih dosjejih še vedno na slepi točki, recimo gre za skupni azilni sistem. Upam, da bomo v naslednjem zakonodajnem obdobju uspeli doseči nekaj več napredka in da se bodo države članice lahko med seboj uskladile. Še nisem opustila upanja. Imam pa tudi dva, dve konkretni vprašanji. Prvič. Gre za nove naloge Frontexa. Frontex se širi v obsegu, tako ko gre za njihove naloge, kakor tudi, ko gre za njihovo osebje. Deset tisoč zaposlenih naj bi imel Frontex. No in seveda to pomeni, da se bo morala struktura te agencije spremeniti. Zato me zanima, kako bo to ni isto, če imaš 500 eh, članov osebja ali pa če imaš eh, tako veliko število osebe, da je to že kar nenavadno za agencijo. Se pravi, zanima me, kakšno spremembo uprave in strukture Frontexa bo to pomenilo. Drugo vprašanje. Dosi o notranjih mejah. Ta je torej propadel ali pa bo propadel, ker ti dialogi niso bili uspešni. Zato me zanima, ali ne bi bilo smiselno staviti na fleksibilne ukrepe, ki bi bili bolj ohlapno zastavljeni. Na nazadnje gre tukaj za upravljanje tvegan. Če nekje identificiramo več kriminala na notranji um, na neki notranji meji med državama, potem bi pravzaprav moral biti. Potem je do sedaj to uh, kot nadzor znotraj neke države, ampak tukaj bi moralo sodelovanje med državami v primeru čezmejnega kriminala postati nekaj bolj uh, samo po sebi umevnega. Zanima me torej, kaj bo komisija naredila na tem področju. Kolegi, samo prosil bi vas, da ne govorite dlje kot dve minuti, zato ker ste vsi na seznamu. Birgit. Okay, that's a challenge now. Uh, ja, to pa bo izjiv. Tri minute je govorila predhodna govornica. Komisar je uporabljal določene izraze v svojem govoru in sicer želijo uh, pomagati državam članicam, ko pozdravijo migrante na najboljši način. Jaz tega niti ne pričakujem, da bodo države članice pozdravili migrante. Že zelo srečna bi bila, če države članice sploh sprejmejo, da je migracija pomembno vprašanje in da ljudje prihajajo v njihove države po pomoč. Jaz res ne vidim, kam gre vse ta denar. Naprimer, če pogledam, kakšna je situacija v Bolgariji, v, na mačarskem, potem prisilno vračanje iz celote in melije. Kaj sploh počnemo? Razumem, da so nekatere države v Balkanu, naprimer, v težki situaciji, ampak zato, ker Evropa ni pripravljena sprejeti imigrantov. To je prava težava. Glede modre karte in preseljevanja in premestitev, tu nisem ne vem kako optimistična več. Države članice hitro sprejmejo uh, odločitve na področju varnosti in terorizma, glede tega ukrepa izjemno hitro, glede ostalih zadev pa oklevajo. Pri dosejo, ki smo ga obrnavali pred, točko, pred to točko, smo slišali, da obstaja veliko negativnih eh, posledic tega, da nimamo evropskih politik za zakonito in nezakonito priseljevanje. To je velika težava nišče zunaj, ne v Evropski uniji, mislim, da ne razume, kakšne možnosti obstajajo oziroma ne obstajajo za prihod v Evropsko unijo. Glede sporazuma EU-Turčija, to ni bil sporazum, ki bi bil podpisan skupaj z Evropskim parlamentom. To je sporazum, ki so ga podpisali države članice in ne deluje. In v bodoče, če želimo evropski denar, za katerikoli projekt se mora ta projekt uh, obravnavati v vseh treh inštitucijah. Če pa želijo države članice početi to same, lahko tudi za to plačajo same. Veselimo se zdaj in pričakujemo novih predlogov in upam, da države članice razumejo, da smo pred zelo težavnimi situacijami. In če želi ta Evropska unija odigrati neko vlogo v, na globalnem odru prihodnosti, potrebujemo več pravil, več predpisev in eh, skupne predpise na več področjih. In upam, da bodo po poletju države članice prišle do tega sklepa. Hvala. Okay, Natalie Grisbeck uh, za Alde, ampak je ni. Judith Argentini. A, Helga, pardon, nisem te videl, se upravičujem. Helga Stevens za EKR. Sorry, Helga. Dank u wel, voorzitter. Beste commissaris, het... Najlepša hvala. Predsed, predsednik, spoštovani komisar. Leta 2012 je Evropsko sodišče za človekove pravice obsodilo Italijo v primeru Himari. Šlo je za to, da so nezakonite uh, eh, oziroma da je nezakonito izselitev nezak, nezakonita. In država zdaj, oziroma Italija, trdi, da je na ta način samo zavarovala svojo zunanjo eh, mejo z Libijo, in obstaja tudi finančne spodbude, zlasti za tihotapce, za katere je to zelo dobičkonosen posel. Zdaj pa to odgovornost nekako dajemo Turčijo pod izvajanje. Frontex je zdaj bolj dejav na področju vračanja zaenkrat pa nimamo neke skupne politike za zunanje meje. Zanima me, kako bi lahko vračali osebe neposredno, bi bilo to možno. Zanima me tudi, kako ste ukrepali po tej sodbi za to, da bi se izunili negativnim posledicam zaradi te sodbe. In sicer zdaj a, eh, se naše meje prečkajo masivno nezakonito in zanima me, kakšne so utemelitve za te najnovejše predloge komisije. Hvala, Judith Argentini. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi komisarju Avramopolusu za ta pregled. Zelo nenavadno se mi zdi, da smo danes kar na zadnjem zasedanju tu. Strinjam se s klodom morala, sem sicer, da je teh pet let uh, izgledalo kot 25 let, ampak jaz zelo drugače gledam na zadnjih pet let kot pa vi. Nisem prepričana, da nam je uspelo primerno ukrepati v primeru te migracijske krize, ki je pravzaprav neka kriza upravljanja bolj kot kakoli drugega. Na podlagi informacij, ki smo jih videli danes eh, do povdan, glede pregleda ustreznosti, glede zakonitega priseljevanja, lahko pridemo do ugotovitve, da je vse ok in da ni treba ničesar spremenjati. Zato, da bi omogočili več zakonitega priseljevanja za namene trga dela v Evropski uniji. In spet, če tega sem razočarana. Če bi, bilo, če bi bila ta argumentacija uporabljena pri direktivi o vračanju, potem bi predlagala, da se o tem sploh ne pogovorimo, zato ker ni bilo nikakršne potrebe po prenovljeni direktive o vračanju, ampak je bilo treba samo zagotoviti to, da države članice to izvajajo. Ugotovitev tega pregleda ne sme biti ta, da je vse skupaj v redu. Države članice morajo spremeniti svoj odnos, potrebujejo tudi novo zakonodajo, s katero bi omogočili dostop do trga dela, zlasti do nizkoplačenih eh, delovnih mest migrantom. Povedali ste, da je bil dogo dosežen dogovor za PNR s Kanado in da je ta dogovor skladen s sodbami sodišča. Zelo smo radovedni, bi lahko navedli kaj več podrobnosti v zvezi s tem. Pa še eno vprašanje imam, predsednik. Videli smo to pismo generalnega sekretar sekretarjata DG Homa, poslani bil direktorju Frontexa, kolega je prosil, če bi lahko prejeli tudi odgovor direktorja Digi, oziroma Frontexa. Ampak v tem pismu je govora o sodelovanju Frontexa z reševalnim centrom v Libiji. Zanima me točno, kaj se je zgodilo. Včeraj sem postavila iste vprašanje in direktor Frontexa je včeraj povedal, da če imajo naprimer letalo Frontexa, ki vidi, um, neko plovilo, ki ga je treba rešiti, obvesti različne reševalne centre, tudi libijskega. In povedal je, da nimajo nekakršnega uradnega sodelovanja med libijskimi organi in Frontexom. Ampak, če te informacije o eh, plovilih pošiljamo v Tripoli, potem to je sodelovanje. In posledica tega sodelovanja je, da Libici rešijo te osebe, pripeljejo jih na libijsko obalo in vsi vemo, kaj se zgodi potem. Lahko poveste, kakšen je status, kakšna je trenutna situacija. Zdaj, ko operacije Sofija ni več, je sredozemlje zelo prazno, temis pa se izvaja zelo blizu um, obale. Če bi bila jaz um, nek komercialni operater tu, ne bi bila zadovoljna s, s trenutno a, situacijo. Se upravičujem, ker moram zdaj oditi in ne bom e, uspela prisluhniti odgovor, ampak moram imeti predstavitev glede direktive o vračanju. Ja, glede pisma, kar nekaj kolegov je postavilo to vprašanje, morda bo komisar lahko odgovoril na to zadevo. Potem pa dogovor Kanada-PNR. Mislim, da bi le bilo treba počakati na 11. april, ko bo to tudi uradno zaključeno. Kornilija Ernst je naslednja, izvoli. Ja, eh, vielen dank. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar, hvala, Klod. Lepo je, da se srečujemo tukaj in redno smo se srečevali, tudi če imamo različna mnenja, komisar to dobro ve. Zato je prav, da je ta odbor zahteven in tako naj tudi ostane. Če si pogledamo zadnjih pet let, lahko vidimo, da smo pri vprašanju uravnotežene begunske politike bili neuspešni, uravnovešene seveda za države članice. Nismo dosegli rezultatov, ki smo si jih želeli, dosegli smo napredek pri Frontexu, tega se zavedamo, ampak eh, po drugi strani v teh petih letih je bilo več ljudi, ki so umrli na mejah EU kot kadarkoli prej, v katerem koli drugem petletnem obdobju. In to me res skrbi. ne razumem, kako nas je lahko svet več kot dve leti pustil v situaciji nejasnosti. Gre za azilni svežen. Ta svežen so preprosto potisnili ob stran, glede tega se niso uspeli dogovoriti. No, pri Frontexu pa so se, sicer ne v zvezi s tem, kdo bo plačal, ampak kakorkoli že. Mislim, da ne moremo imeti enega, pri drugem pa storiti nič. Ni jasno, zakaj pri azilnem svežnju ni prišlo do napredka. Evropski parlament je vedno znova imel pozitiven pristop, tudi glede Dublina, celo zgodovinsko bi lahko rekli. Torej, povete lepo, prosim, nekaj o Dublinu, kje se zatika, kakšni so zdaj, razlogi so novi ali stari. In še dvoje žarične točke, to me skrbi, še posebej v vaši državi članici. Teh podob ni mogoče pozabiti, ko jih enkrat vidimo. Zakaj komisija ne dela na tem, da bi našli druge rešitve, da bi ljudi pripeljali na kontinent. Tega več ne morem gledati, prav slabo mi je in mislim, da moramo sprejeti odločitev tukaj, ki bo vsaj socialno stanje nekoliko izboljšala. Na koncu pa še nekaj, zanima me, ali res menite, da je prav, da kriminaliziramo humanitarno pomoč v sredozemlju kriminalizira se nevladne organizacije, ki pač niso del Frontexa. To me zanima, ker to vpliva na veliko ljudi. Hvala, Peter Nidermuže. Najlepša hvala, se upravičujem, zato ker moram oditi na sestanek biroja po tem vprašanju. Najprej najlepša hvala, komisar, ki ste z nami danes dopovdan. Najlepša hvala za vaše delo v zadnjih letih. Na več dosjejih smo dobro sodelovali, se mi zdi. No, po drugi strani pa moram reči, da sem eden izmed tistih poslancev, ki je zelo razočaran po teh petih letih. Zato, ker smo storili, opravili veliko, vsaj mi kot parlament, zato, da bi rešili različne težave na področju beguncev in migracij, sed pa nič, oziroma skoraj nič. In jasno moramo povedati, da so migranti in begunci postali a, politična tema za številne države članice to poskušajo spremeniti v neko področje, kjer se nabira politične točke, prav tako obstaja ogromno sovražnega govora um, glede beguncev in imigrantov. In to je zelo resno vprašanje, ki bo zelo resno tudi v prihodnosti. In zanima me sledeče, ima komisija kakršenkoli načrt za to, da bi poskrbela za to, da se sprejmejo konstruktivne rešitve v državah članicah, ne pa samo, da se neti sovraštvo in tako naprej. Hvala. Najlepša hvala, Peter. Gospa Spinelli, dovolite. Grazie, komisarjo, per questo nostro ultimo incontro. Najlepša hvala. Komisar, ki ste danes z nami tu na še zadnjem zasedanju. to priložnost bi želela izkoristiti, da izrazim določene dvome, ki jih imam že kar nekaj let, glede doslednosti in tudi iskrenosti komisije glede migracije. In govorimo o pismu, ki eh, je bil na tem sestanku že omenjeni, sicer gre za pismo, ki ga je a, direktor DigiHome poslal direktorju, Digi, a, e, direktorju Frontexa. Gre za pismo, v katerem najdemo utemelitve in argumente glede odločitve za Sahel in Libijo. In v pismu je tudi govor o tem, kako a, e, odlično deluje libijska obaljna straža. Prav tako v pismu omenjajo, da primerno uporabljajo osebje v Libiji in da so profesionalni in tako naprej. No, hkrati, v istem času pa je tiskovna predstavnica komisije povedala, da Libija ni varna država gospa Berto, tiskovna predstavnica, je to navedla in to je protislovje. Pač, no, po eni strani imamo pismo, po drugi strani pa to, kar pravi tiskovna predstavnica. Dejstvo je tudi, da je italijanska vlada se odločila, Eh, pristanišča zapreti na podlagi tega pisma, ki je bilo poslano direktorju Frontexa. Italijanska vlada ga je neposredno citirala um, kot uh, opravičilo, zakaj migrante vračajo v Libijo. Skratka, zanima me, zakaj v tem pismu komisije, ki sem ga prebrala večkrat, uh, ni, ni niti z eno besedo omenjen pogoj oziroma okoliščine, v katerih živijo migranti v uh, centrih za pridržanje. Potem pa druga zadeva, ki jo želim omeniti. Kako je možno, da se neko območje oceni za varno, cela država pa ne. Potem pa še zadnje, zadnja prošnja, bi lahko objavili tudi pismo Fabrice Leđerja komisiji. V tem pismu zna biti, da bodo izraženi določeni dvomi glede te situacije. Tako bi eh, želela prebrati tudi pismo, ki ga bo komisija prejela strani gospoda Leđerija. Najlepša hvala, Katarina Činiči. Grazie, grazie Claude. Io intervengo innanzitutto per ringraziare il commissario Volmo. Najlepša hvala, Claude. Hvala tudi vam, komisar Avramopoulos, ker ste z nami tu še zadnjič ta mandat je bil zelo težaven. Obravnavali smo zelo kompleksne teme. In imam par vprašanj za vas. Številni kolegi so že postavili zelo relevantna vprašanja in moram tudi sama reči, da sem sama razočarana s pričo naših dosežkov. Mislim, da je zdaj jasno, da solidarnosti in neke soodgovornosti med državami članicami preprosto ni. Tako da za prihodnost pa ne vem, kaj pričakovati. S tretjimi državami imamo podpisane sporazume, bomo zdaj vedno bolj pogosto šli v to smer. Zanima me tudi, kakšne postopke bi lahko uporabili za to, da bi ukrepili sodelovanje s tretjimi državami, za to, da bi a, eh, migracije bolje upravljali in tudi za to, da bi migrante obravnavali bolj pravično. Pa še ena tema, še eno vprašanje, ki je meni zelo pri srcu, zelo blizu. Gre za vprašanje mladoletnikov brez spremstva. Slišali smo o tem, kakšni so pozitivni učinki sporazuma s Turčijo. Ampak spet drugi veri pa pravijo, da tri leta po začetku izvajanja imamo ogromno mladoletnikov brez spremstva, ki živijo oziroma so bili sprejeti v zelo uh, slabih okoliščinah, uh, brez dostojanstva. In zanima me, kako bi lahko Grčija izboljšala situacijo teh mladoletnikov brez spremstva, zato da bi v končni fazi bili napoteni v uh, neko nastanitev, kjer bodo spoštovane njihove osnovne pravice. Uh, Zanima me tudi, kako bo Evropska unija državam prvega vstopa nudila primerno podporo za to, da se bodo lahko primerno odzvale države članice v primeru um, prihoda večjega um, števila migrantov. Hvala. Uh, Ana Gomez, prosim. Hvala, Ana Gomez. Uh, um, uh, sama zapuščam parlament po 15 letih. In moja ocena tega, kar se je zgodila. V tega, kar se je zgodilo v zadnjih pet letih, ni najbolj pozitivna, zelo slaba je pravzaprav. In želela bi, da komisija zares bdi nad pogodami, da jih varuje in da državam članicam jasno pove, kas, kašne so njihove odgovornosti. In to je zelo jasno, ko pride do teh uh, um, nezdravih povezav med uh, migracijami in terorizmom. Vidim, kakšen sovražni govor tu nastaja in države članice poskušajo stigmatizirati migrante, begunce, zato da strašijo svoje, uh, svoje prebivalce. In tu v končni fazi govorimo o naši demokraciji, o osnovnih vrednotah. In tu pač bi upala, da bi komisija bila malce bolj pogumna pri tem, da sooči države članicami s, svojimi, z njihovimi odgovornostmi. Zelo žalostno je bilo slišati danes predstavnika komisije, ko je predstavljal svoje stališče o kriminalizaciji nevladnih organizacij, povedal je, da bi se morali izogniti um, kriminalizaciji nevladnih organizacij. Uh, uh, should be avoided, je povedal. In to mislim, da od komisije, mislim, da vsi pričakujemo nekaj več kot to. Hvala, gospod Jurek. Bardzo dziękuję. Koniec kadencji to jest. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, smo pred koncem našega mandata in mislim, da je zdaj nastopil dober čas, da razmislimo o določenih uh, fundamentalnih zadevah kakšni so nameni, naprimer, migracijske politike. Nekateri pravijo, da želimo s tem zapolniti to demografsko vrzel in pa vrzeli na trgu dela. No, če bi to pravilo veljalo za to politiko, bi to ustvarjalo nek trojni cinicizem glede migrantov. Instrumentalizirali bi migrante, in isto bi pravzaprav storili s trgom dela. Cinično pa bi to bilo tudi v odnosu do naših vlad. Če bi ukinili meje kar tako, bi to bil nek napad na osnovne človekove pravice. Meje so tako naravne, kot so hiše, pač na ta način kontroliramo svoj prostor. Odprtost je nekaj, nek nadzor, ki ga imate nad svojim življenjem, pa je drugo vprašanje. In v tem odboru večkrat slišimo, da so, da so eh, migracije človekova pravica. In tudi sam termin zakonito preseljevanje je, po mojem mnenju, posebno nesmiselen. In mislim, da na podlagi takih argumentov ne bomo sprejeli nekih razumnih politik. Ja, v izrednih okoliščinah pa moramo pomagati, glede tega se strinjamo. Ampak teh izrednih okoliščin ne smemo ustvarjati sami. Do izrednih okoliščin pride zaradi više sile. Če pa so zdaj vsi priseljenci nek izredni primer, poseben primer, jim ne bomo uspeli pomagati. Če imamo resne migracijske težave, je včasih pač zelo težko opredeliti, katere so resne in katere ne. In naše politike v tem primeru potem niso več učinkovite. No, pa nasplošno mislim, da treba sprejeti nek zdrav pristop, identificirati se moramo s svojim narodom, svojo preteklostjo in politično moramo biti, kar se da, odgovorni. A no, tudi meni se mandat izteka, sem član treh odborov, to je bila moja tretja izbira, odbor Libe. ampak uh, mislim, da smo se ravno tu pogovarjali o najresnejših uh, zadevah. Tako da najlepša hvala, Klo, tebi in tvojim kolegom. Še dva govornika imamo, gospod Verži in gospod Šlajn. Gospa Šlajn, prosim, da ste kratki in jedrnati. Marija Kristina je prva. Merci, monsieur le commissaire. Hvala. Spoštovani gospod komisar. Ne vem, če smo nekaj dosegli, ampak dela smo imeli veliko, to je pa sigurno. In spremembe v teh dveh mandatih, eh, sama sem oslužila dva mandata, spremembe niso dobre. Res je, da smo okrepili to trdnjavo Evropo. Ampak ne za vse imamo besede in na drugi strani realnost. Celoten sistem temeli na, slabih, na, na dobrih migrantih in slabih beguncih, na tej dihotomiji. Vsako leto imamo več kot milijon priseljencev, ki pride v Evropsko unijo oziroma 3 milijone smo dobili leta 2000, 2017. Eh, Ukrajinci so bili najbolj številčni, v, na polskem so jih največ sprejeli. In to so dobri ekonomski imigranti. To je zelo cinično, ko slišimo to vrstni diskurs. Komu pa zapiramo vrata? In komu bomo vedno bolj zapirali vrata? Beguncem. In to, kar ne deluje, je evropski azilni sistem. Nimamo pravzaprav evropskega sistema za evropski azil in ga tudi ne bomo imeli, vsaj dokler države članice počnejo, karkoli želijo na tem področju. In točno tu je težava. 90 odstotkov mednarodne zaščite, mednarodne zaščite, ki so jo države članice odobrile, so jo odobrile eh, osebam, ki so prišle po sredozemlju na nezakonit način, ko so prečkali sredozemlje. In to je problematično in zato želimo humanitarne vizume. In to, kar se je ravno kar eh, zgodilo eh, v tej operaciji UNFOR, je nekaj, kar ne deluje dobro. Kaj bomo zdaj storili? To bomo pravzaprav ta eh, pojav bomo še ukrepili. Zdaj reševalnih plovil ni več, imamo pa letala. Tako da si tudi sama ne zna več predstavljati, a, kako bo v prihodnosti. Tudi sama odhajam iz parlamenta z grenkim priokusom, zato ker Evropska unija ni uspela primerno ukrepati v, časih, v času teh globalnih izzivov in v migracijski krizi. Evropska unija sprejme samo enega begunca na tisoč prebivalcev, samo šest odstotkov vseh beguncev na globalni ravni sprejme Evropska unija. In mislim, da vas, vam tu ne morem čestitati, gospod Avramopolis. Hvala, Eli, na kratko, dragi komisar. To bo morda zadnja priložnost, da se obrnem na vas v parlamentu. Hvala vam za sodelovanje, v preteklih letih in povedati moram, da zadeve niso bile vedno popolnoma pozitivne. Komisija je bila sicer ambiciozna, imeli smo evropsko migracijsko agendo, ki naj bi zadeve celovito obravnavala, ampak mislim, da niste ostali pri tem. Komisija je popuščala, na koncu pa je prišlo samo do tega, da ste upoštevali razlike med vladami v svetu. Mislim, da se zdaj posvečate temu, da bi eksternalizirali problem v Bosno ali pa v Turčijo, naprimer. Kot gospa Gomez bi tudi jaz raje videla, če bi komisija bila bolj pogumna pri reševanju teh problemov v skladu z načeli temeljnih pravic in z našimi načeli. Parlament je storil vse, kar je lahko, sprejeli smo vse dele skupnega azilnega sistema, ampak moje vprašanje je, kaj bo z Dublinom? Dve tretjini parlamenta sta poslali jasen signal državljanom in vladam. Potrdili smo reformo, kjer pozivamo države članice, da opravijo svojo nalogo pri sprejemu ljudi. Prav tako govorimo o povezavah z prosilci za azil. Torej, zakaj ni bilo dogovora in zanima me, kako boste zagotovili strukturirano rešitev za vprašanje prihodov, če ne boste pritiskali za reformo Dublina. Zato vlade zdaj blokirajo ljudi na morju tudi v tridetenskem obdobju za božič. Kako bi lahko torej upravičili ta pravni paradoks, da Libije ne štejemo med varno tretjo državo, podpiramo pa libijsko obalno stražo. Hvala. Gospod eh, komisar, še zadnjič maratonska seja vprašanj je bila, izvolite, beseda je vaša. Hvala. Hvala za vaše komentarje, hvala tudi za to, da ste bili kritični. Vendar sprašujem se, ali nekateri od vas morda niste bili tukaj zadnjih pet let. Kdo se je trudil, kdo si je prizadeval? Že na začetku sem lepo povedal, da smo naredili veliko, zahvaljujoč vam, lahko bi seveda storili veliko več, ampak vsi se strinjamo, da nas niso podpirale določene vlade držav članic. Pred petimi leti je bilo tako, kot je bilo, ampak od takrat se je v državah članicah politično marsikaj spremenilo. Države članice so dobile nove pristope in uh, to je treba upoštevati. Naj vam nekaj priznam na začetku, ko sem prišel sem, sem mislil, da je komisija izvršilno telo, zelo močno izvršilno telo, ampak ne gre za to, ni tako. Dobro smo sodelovali, veliko smo dosegli, ampak eh, vlade nas niso podpirale, nekatere, zlasti v zadnjih dveh letih. Če nekateri niste zadovoljni s tem, kar smo dosegli, bodite pošteni in nezadovoljstvo usmerite tja, kamor spada. Torej, izpostavite tiste, ki niso želeli sodelovati. Naj poskusim odgovoriti na vaše vprašanje. Gospa Holmeier, Evropska mejna in obalna straža, ko bo enkrat sprejeta, bo ta agencija ne mudoma začela s pripravami na začetek dela in verjemite mi, da bomo pripravljeni. Tudi če bo vse skupaj treba prestrukturirati. Ampak mislim, da je bil to velik dosežek. Kakor sem povedal, obžalujem, da so pogajanja za spremembo šengenskega menjega zakonika, za začasno uvedbo nadzora na notranjih mejah bila neuspešna. Zaenkrat nismo pripravljeni znova začeti delo na tem dosegu v okviru finskega predsedovanja. Parlament naj bi kmalo potrdil stališče v prvi obravnavi in vse možnosti so odprte. Zdaj pa notranje meje. Komisija obžaluje dejstvo, da smo sicer vložili veliko, tro, veliko truda v to, ampak nadzor na notranjih mejah še vedno obstaja na nekaterih delih notranjih meja. Komisija spodbuja države članice, da uporabijo sorazmerna preverjanja na mesto nadzora na mejah. Predlagali smo tudi spremembo pravil glede začasne uvedbe nadzora na notranjih mejah. Komisija bo še naprej izvajala prizadevanja za to, da bi kmalo spet našli pot do izvirnega Schengna. Vsa prizadevanja na področju migracij in azila prav tako usmerjamo v to. Gospa Sipel, To je legitimna kritika držav članic. Že prej sem to povedal, ampak ne. Ne bom sprejel tega, da si ne bi več prizadevali za politični preboj. Zaključiti moramo vse dele celovite politike, tako na področju migracije, kot tudi varnosti. Da potrebujemo več Evrope, gospa Sipel, mislim, da se tukaj strinjamo vsi. gospa Stevens. To je specifičen primer in več informacij vam bom podal kasneje. Evropska mejna in obalna straža mora vedno preveriti, ali se vse dogaja ob spoštovanju temeljnih pravic. To je v novi zakonodaji še dodatno okrepljeno. Gospa Sergendini nas je sicer zapustila, ampak zastavila mi je vprašanje. In povedal sem, da obstajajo načini za to, da bi izboljšali zakonite migracije. Kar zadeva PNR s Kanado, jaz sem to dejal, Klot je to potrdil. Moje službe vas bodo o tem podrobno obvestile že naslednji teden. Zdaj pa pismo. Pismo navaja nekaj jasnega in očitnega. Pojasnjuje operativni režim, ki velja za operacije iskanja in reševanja v okviru mednarodnega in evropskega prava. Včeraj ste o tem govorili z gospodom Ležerijem, on je izvršni direktor Evropske mejne in obalne straže. Gospa Ernst z veseljem bi z vami imel dolgo politično razpravo o tem. Dublin je treba sprejeti. Migracije in varnost ne bi smeli zlorabljati za mikropolitične namene. Kar pa zadeva razmere v določenih centrih za sprejem. Strinjam se z vami, zadeve je treba izboljšati, tako da bodo spoštovani evropski standardi. Hvala Petru za izjemno opravljeno delo in zavezanost, ampak tudi on nas je že zapustil. Gospa Gomeš je govorila o stigmatizaciji in o populizmu mislim, da to res spodkopava demokracijo. Pogrešali bomo vašo strast. Prosim, da se tudi v prihodnosti borite za to, da bi komisija imela več pristojnosti. Gospod Kiniči, kot številni drugi ste upozorili na civilno družbo organizacije civilne družbe imajo pomembno vlogo v tej krizi. In komisija vedno znova izpostavlja, da zakonodaja EU ne kriminalizira humanitarne pomoči. Kriminalizacija uh, je napačna in komisija je sprejela svežen leta 2017 v zvezi s tem in tam ni bilo dovolj dokazil za to, da bi izvedli revizijo zakonodaje, vendar ugotovili smo, da obstajajo možnosti za izboljšavo, še posebej kar zadeva pojasnitev klauzule o izuzetju za humanitarne dejavnosti. Predvsem pa smo izpostavili kriminalizacijo humanitarne pomoči. Komisija sodeluje s predstavniki civilne družbe in z Agencijo za temeljne pravice, maja 2018 smo naprimer že imeli srečanje z njimi. Organizacije civilne družbe bomo še naprej spodbujali, da z nami delijo relevantne informacije v zvezi s tem. Gospa Veržija, ne, ne bomo zaprli urad beguncem, v to ste lahko prepričani in uh, vesel sem, da smo že dosegli nekaj rezultatov, ampak eh, vi ste že dejali in jaz to ponavljam. Mislim, da moramo dopolniti politiko z reformo azilne politike. Na začetku sem povedal veliko kritičnih uh, pripomb in tudi slišal sem veliko kritičnih pripomb na račun držav članic. V zadnjih petih letih sem si pridobil veliko izkušenj in z nekaterimi se strinjam. Ampak ne smemo pozabiti na to, kaj smo dosegli. Dosegli smo veliko, številni smo delali na tem, še posebej na področju sodelovanja med parlamentom in komisijo smo veliko dosegli. Ne smemo pozabiti, kako zelo se je izboljšala situacija na terenu. Spomnim se, kako je bilo pred štirimi ali petimi leti, ni več tako. V uvodnem govoru sem vam podal veliko številk in ne želim tega ponavljati. Ampak resno, migracijsko in varnostno krizo smo spremenili v katalizator za to, da sprejemamo politike, s katerimi bomo poskrbeli, da bo Evropa zdaj bolj priprač, pripravljena na izzive v prihodnosti. Ne glede na to, kakšna bo prihodnost in kje bomo, si moramo vsi prizadevati za to, da bi na koncu dobili celovito migracijsko in varnostno politiko. Preden se poslovim, želim povedati, da resno mislim, ko pravim, da sem pripravljen poglobiti sodelovanje. Vem, da obstajajo različni ideološki pristopi, ampak naša politika temelji na pragmatizmu. Tudi, če ne bi storili to, kar smo že storili, bi eh, morali delati še več, ampak brez teh ukrepov bi bilo še slabše. Če bi države članice sprejele vse naše predloge, bi Evropa bila zelo pripravljena na prihodnost. Kajti hm, migracije so tukaj, ostale bodo z nami in ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. In to je bil naš namen, da bi sprejeli strategijo, ki bo pripravljena na prihodnost. In še zadnji komentar. Vem, da bodo razmere še bolj težke v prihodnih letih. Ne vem, ali bo parlament v novi obliki pripravljen na enak način sodelovati v duhu zaupanja s komisijo. Zato sprejemam del vaše kritike. Strinjam se, da bi lahko storili več, ampak mislim, da bodo tisti, ki nas zdaj kritizirate, obžalovali, da te komisije več ne bo. Zapomnite si moje besede. Braniti moramo politike, ki smo jih sprejeli, braniti pa moramo tudi naša načela, naša skupna načela. To je naša odgovornost da bomo res upoštevali, da smo dobro sodelovali v duhu zaupanja in da je naša politika temeljila na solidarnosti in odgovornosti. Vsi verjamemo v iste vrednote, te vrednote so zdaj pod napadom in v prihodnih letih bodo pod še večjim pritiskom. Hvala lepa, hvala vam za vse, hvala za delo v preteklih letih in veselim se nadaljnega sodelovanja z vami, dokler ne bomo še skupaj teh nekaj mesecev. Hvala. Okay, thank you, Commissioner. Barbara, you... Hvala lepa, Barbara. Niste mi odgovorili na vprašanje, ali je Libija varna država za izkrcanje ali ne. Pa mu povedal, kdaj, zdaj, super. Gospa Spinelli, zadeve v Libiji so kaotične. Ni nam uspelo navezati partnerstva s to državo, zato ker so naši partnerji tam šipki. S pomočjo Italije pa smo lahko začeli sodelovati vsaj z legitimno vlado. Ampak eh, to ni dovolj. Libija je še vedno raj za tihotapce in trgovce z ljudmi in podobe, ki prihajajo, tam so sramota za vse. Vendar Evropska unija je storila vse, kar je lahko. Dobro sodelujemo z IOM in UNHCR, oni so na terenu, naši ljudje so na terenu. Usposabljamo libijsko obalno stražo, rešili smo veliko življenj, ampak zadeve so še vedno slabe. To je moje prepričanje. Zaveste, da sem jaz bil v Tripolisu, Nobenega poslanca nisem tam videl. Poglejte si, kakšno je stanje tam. Mi se posvečamo temu, kako bi reševali življenja, kako bi tem obupanim ljudem pomagali, da se vrnejo domov. Niger, na primer, dobro sodeluje z nami. Vi ste italijanka, zato dobro veste, kako je. Vi dobro poznate razmere v Libiji, ne zdaj, že zadnja štiri stoletja poznate to državo. Naša prednostna naloga je reševati življenja, naša prednostna naloga je reševati ranljive, zlasti tiste na terenu, zato da bi jim zagotovili potrebno humanitarno pomoč in pri tem sodelujemo z mednarodnimi organizacijami. Upamo, da bo stabilnost. Kmalo spet del realnosti v tej državi. In to je del odgovornosti mednarodne skupnosti. Če bi komisija imela to odgovornost, bi mi to storili, ampak tudi mednarodna skupnost ima veliko odgovornosti tukaj. Vse je treba storiti za to, da bo stabilnost spet prišla v to regijo. Tukaj danes ne bomo rešili tega problema, ampak mislim, da moramo med seboj govoriti. No, no, mirno. To ne bi bil odbor Libe, če ne bi končali z najbolj trdim orehom. Hvala lepa, da ste pokazali um, to še enkrat. Gospa Spinelli je storila marsikaj napak v svojem življenju, ampak prav gotovo ni odgovorna za 400 let okupacije Libije strani Italijanov. Tudi jaz sem bil v Libiji, gospod komisar. To je zelo tipično, da pač končamo pri tej temi, že prej sem povedal. Na osebni ravni moram povedati, da smo šli skozi teh pet let in uh, naj jaz to povem bolj preprosto v novem mandatu nas lahko čakajo hujši časi. Vsi vemo, da bi se to lahko zgodilo, glede na to, kam gredo države članice. To res drži. V parlamentu so poslanci z širokim spektrom političnih pogledov, zahvaliti pa se vam želim za sodelovanje. Mislim, da smo mi obravnavali rekordno število dosjejev. Vi ste bili komisar, ki je bil največkrat pri nas, največkrat smo sodelovali z vami tudi v trialogih. Sveda, imeli smo tudi politične razprave. Mislim, da ste včasih celo uživali pri tem. To sem opazil in to me nekoliko skrbi. No, izvolite, vam predajem zadnjo besedo. Izvolite. Preden sem prišel sem danes, sem si pogledal, kako sem odgovarjal na vaše vprašanje pred petimi leti na zaslišanju. No, povem vam lahko, da sem izpolnil vse svoje obljube, kar zadeva mojo prvo predstavitev pred vami. Moja vest je čista. Ampak seveda mislim, da lahko v prihodnosti storimo več vendar naša prednostna naloga je, da zaščitimo evropske vrednote. Hvala. Um, hvala, hvala Sofiji in drugim vašim sodelavcem. Sofija je bila včasih tukaj. Hvala, hvala za vse, kar ste storili. Hvala kolegice in kolegi za vsa vprašanja, vključno kolegicam in kolegom, ki jih ni več tukaj hvala in želim vam obilo uspeha v prihodnosti. Hvala. Colleagues, we have um, just one more point. Um... Hvala lepa. Še eno točko imamo, nekoliko zamujamo, ampak to moramo storiti, zato ker so to zahtevali koordinatorji. Gre za izmenjavo mnen s tiskovnim predstavnikom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 predstavili boste svojo pobudo in cilje. Se upravičujem za zamudo pri začetku, ampak eh, Kiran, izvolite, kadarkoli ste pripravljeni začeti, lahko kar začnete. Izvolite. Uh, hvala lepa, hvala odboru, da ste me povabili na to izmenjavo. Ne, to mi je zelo všeč, zato ker želimo zagotoviti več podpore za svojo kampanjo. To je kampanja Čas za resnico. Najprej bom predstavil nas, potem pa bom, bom predstavil tiste družine, ki še zdaj trpijo zaradi konflikta na Severnem Irskem. Povedal vam bom, da ni premikov glede reševanja posledic spora na Severnem Irskem, povedal pa bom tudi nekaj o nedavnih sodnih primerih. Evropski ministri so sicer to komentirali, če boste imeli kakšno vprašanje, bom na to odgovoril v imenu družine. Izvolite. Jaz sem Kieran McCarch, sem sin Kathleen in Jonah. Kathleen je ena od tistih, ki so umrli leta 1971. Dva otroka sta prav tako umrla, moj ded John je bil poškodovan, vendar je preživel. Tisti pokol je bil takrat največji pokol eh, v tem obdobju. Ekstremisti so nastavili bombe, Britanci pa so krivdo prevalili na Irce. Tisti, ki bi morali ščititi življenje ljudi, so kriminalizirali vse ostale, vključno z mojim dedom. Mi se zdaj ustavno že dve generaciji borimo za to, da bi obrali njihova imena in še naprej si za to prizadevamo. Sem tudi utemeljitev in upravljalec dobrodelne organizacije Paper Trail, pomagamo žrtvam in preživelim tega konflikta na Severnem Irskem. Prav tako sem tudi tiskovni predstavnik za kampanjo Čas za resnico. Ta kampanja je bila oblikovana leta 2018. Gre za organizacijo družin, ki so bile prizadete in ki so se bale, da njihov glas ne bi bil slišen. Imamo skupne izkušnje in eh, res nas moti, da britanska vlada ni storila nič na tem področju. Vsi so seveda krivi svojega deleža, ampak britanske oblasti tukaj niso izpolnile svojih obveznosti ne sme biti hierarhije žrtev in vsi moramo biti enaki v očih zakona. Menimo, da smo močnejši skupaj, če bomo kampanjo izvajali skupaj. Naši cilji so trojni. In sicer prvič zahtevamo, da se izvede sporazum Storm Mold House in da se uvedejo ustrezni mehanizmi. Britanska, Irska in Severna Irska vlada so se o tem dogovorile leta 2014, pa še vedno smo tukaj. Prav tako zahtevamo, da se zagotovi ustrezno financiranje za postopek. To je tudi vrhovni tužilec zahteval v petletnem načrtu, prav tako pa želimo, da bi imel. Uh, politič, policijski varuh človekovih pravic ustrezna finančna sredstva. To bo morda trajalo dve leti, tudi če bi danes začeli delati na tem. Lokalna skupnost nas podpira. Februarja 2018 se nam je pridružilo več tisoč ljudi v Belfastu, imeli smo pohod čas za resnico. 15.000 do 17.000 odzivov smo takrat dobili, torej to je bilo oktober 2018. Od decembra do februarja letos smo sprejeli več tisoč podpisov za naše cilje. Naslednji protest bomo organizirali k malu, zato ker Britanci še vedno ne popuščajo. Martin Anderson, ki je evropska poslanka, nam je omogočila, da lahko pridemo sem in vas obvestimo o tem. Prav tako smo o tem obvestili komisarko za človekove pravice. Zaenkrat še ni formalnega odgovora strani britanske vlade. Oblasti so mi povedale, da bo odgovor prišel januarja. Prejšnji teden so dejali, da bo treba še nekaj tednov počakati. Pomisliki glede še kakšnega zamika so zdaj še hujši, zato ker so ministri na Sevnem Irskem podali določene komentarje. Med drugim je ministr dejal, da je 90 odstotkov pobojev bilo v rokah teroristov in vsak poboj je bil terorizem in kaznivo dejanje. Nekateri pa niso bili kazniva dejanja, šlo je za policiste in vojake, ki so na ustrezen način izpolnjevali ukaze. Ti komentarji so bili zelo žaljivi in so zelo prizadeli naše družine, ki so izgubile tudi otroke. In uh, uslužbenci države so večkrat uh, ubili tudi druge člane družin. Ministrica se je opravičila, pa vendar je morala mm, priznati, da je škoda že bila storjena. Drugi minister pa je dejal, da namerava vključiti amnestijo za vojake, čeprav o tem ni bilo govora. Mi pa smo skoraj 48 let čakali na to, 48 let po pokolu. Se je to zgodilo. Ni znano, ali bo kdorkoli iz britanske vojske odgovarjal za pokol enajstih oziroma 14 civilistov leta 78. Po našem mnenju bi amnestija za te sile spodkopala mm, sporazum. V zadnjih 24 urah, tako se zdi, je vlada popustila, ampak škoda je bila storjena. Odbor ministrov je še naprej obsodil mm, ne popuščanje britanske vlade na tem področju. Britanska vlada mora zaključiti preiskave v tem primeru. Prav tako je irska vlada povedala, da še vedno niso bile vzpostavljene institucije iz sporazuma Stormwood House. Škoda je, da morajo družine tako dolgo čakati preden imajo dostop do sistema, ki bi lahko učinkovito preiskoval te primere. V zadnjem tednu smo videli, da Britanci niso pripravljeni, da bi se spopadli z preteklostjo na severnem Irskem. Dva primera kažeta na to kršitev človekovih pravic. Irska še ni ustrezno preiskala umora Pata Fenugana, britanski službenci so ga ubili, ampak eh, britanska vlada prav tako ni zagotovila ustrezne preiskave teh umorov pred 30 leti. Pred nekaj tedni je bilo tako, da je, bil sprejet, eh, je bila sprejeta odločitev na sodišču, ki je veliko spremenila. Jean je bila civilistka, ki so jo ubili brez razloga leta 72, 8. junija. Policija je dejala, da so jo ubili lokalni republikanci, ampak v arhivih v Londonu smo dokazali, da jo je ubila britanska vlada. Ubile so jo reakcionistične sile v Veliki Britaniji. Tam je bilo kar nekaj mrtvih, v zgodnih 70-ih so ubili veliko ljudi. Prizivno sodišče je ugotovilo, da obstajajo postopkovne težave pri tem primeru in zaenkrat tudi še ni bila izvedena preiskava v umor Džin, tudi v teh štirih letih glavni preiskovalec je dobil nalogo, da izvede ustrezno preiskavo strani preiskovalcev. To ima dolgoročne posledice za številne, za nas doma. Številne m, mm, družine ne zaupajo m, mm, vladnim organom. In to kaže tudi, zakaj moramo poskrbeti za ustrezno rešitev. In še več. Britanska država je zaenkrat imela konsistentni pristop, imeli so trojno strategijo zanikanja. Zanikajo kakršnokoli napačno vedenje, dokler ga pač ne more več. Potem zavlačujejo, zavlačujejo pravne postopke, upajo, da bodo ljudje vmes umrli in da bodo kampanje izgubile sapo. In vidimo, da so informacije pravo bojno polje. Britanci ne želijo zagotoviti podatkov niti za svoje. Britanci so dobili pred desetimi leti zbirko podatkov iz, eh, od britanske vojske in tam je videti, da so britanski vojaki res ubijali ljudi na Irskem, tudi leta 92. In ugotovili smo tudi, da je prišlo do velike zbirke podatkov v zvezi s tem konfliktom. Februarja je prišlo do požara v vojašnici in tam so izgubili veliko dosijev. Call Reform Police Service of Northern Ireland, which is supposed to offer us a new police and dispensation. Ta politika je problematična, zato ker javnost temu več ne zaupa in to vpliva tudi na trenutne primere. Zato zahtevamo, da se zadeve spremenijo in da policijski varoh človekovih pravic dobi pogled v dosije. Britanska vlada še ni storila dovolj, tisti, ki najbolj trpijo,